Good afternoon, colleagues. Pozdravljeni kolegi in kolegice. Če nihče ne ogovarja, bomo sprejeli dnevni red. Ljudili se, lotili se bomo druge točke. Naj povem, kakšen jezikovni profil. Danes ni tolmačenja v danščino, hrvaščino in irščino. Zdaj pa uh, sklepi oziroma priporočila koordinatorjev po uh, pravilu 205, imenovanje poročevalcev. Gospa Adžeja iz FDD je bila imenovana za poročevalko za poročilo o spremenjeni uredbi EU Euratom. To je edino priporočilo, ki ga imamo danes. Um, odbor pa mora podpreti to priporočilo. Priporočilo je bilo podprto, tako da prehajamo na tretjo točko na dnevnem redu. Z nami je generalni direktor generalnega direktorata za notranje zadeve. Eh, oziroma, prejšnji teden smo imeli vprašanje o Eurodaku in SIS-2. To je bilo ustno vprašanje gospoda Depreja. Eh, veliko smo se ukvarjali tudi z bazami podatkov in z interoperabilnostjo teh podatkovnih baz. To so eh, bila tista temeljna vprašanja, ki so jih postavljali člani in članice našega odbora. O tem bomo poglobljeno razpravljali danes z našim kolegom gospodom Rutejem. Gospoda Ruteja pozdravljam in ga prosim naj predstavi delo, ki zdaj poteka v skupini na visoki ravni o informacijskih sistemih in interoperabilnosti. Naj vas spomnim, da je gospod Rute začel s to skupino in sicer na podlagi sporočila o močnejših in pametnejših informacijskih sistemih za meje in varnost. To sporočilo je bilo Eh, objavljeno 6. aprila. Eh, imamo pa tudi načrt za izmenjavo informacij in interoperabilnost, eh, ki je bil sprejet na svetu PNZ 10. junija. Dva sestanka je ta skupina že imela, obravnava pa številne teme, ki so pomembne za odbor Libe. Pozdravljam tudi prizadevanja komisije, da bi razpravljali o trenutnih sistemih in o vrzelih, ki obstajajo. Pomembno pa bi bilo tudi, da države članice zapolnijo vrzeli in uporabljajo obstoječe, obstoječe sisteme, ko ti obstajajo. No, rad bi povedal, da imajo zeleni danes študijske dneve v Boružu, tako da nekaterih kolegov ni z nami danes. Ponedeljek eh, ni najboljši čas za takšne razprave, eh, kaj ti kolegi eh, ne pridejo vedno na zasedanja. Nekaj pa se nas je vendarle zbralo in eh, zahvaljujem se vam, gospod Rute, da ste prišli. Izvolite besedo. Uh, um, Hvala. Veliko veselje mi je, da sem danes z vami. Prvič eh, bom govoril o neki drugi temi, ne o tisti, o kateri govorim ponavadi. Uh, skušal bom podati pregled dela skupine na visoki ravni, ki jo vodim. Rekli ste, da sem jo jaz ustanovil. To ni povsem prav, kaj ti ustanovila jo je komisija. Jaz pa sem eh, potem izpolnil željo komisije, da prevzamem predsedstvo te skupine. Cilj skupine je, da prispeva k celoviti strateški viziji glede tega, kako naj bi se uporabljali podatki, tako za upravljanje meja kot za varnost, kako naj to upravljanje s podatki postane bolj učinkovito in kako bi identificirali rešitve za eh, morebitne izboljšave. No. Komisija je v sporočilu napovedala ustanovitev te skupine. Sam sem takrat eh, mislil, da bo sodelovalo pet ali šest prostovoljcev, ampak eh, skupina potem postala celo mogoče večja od odbora Libe. Eh, mogoče ne morem tega reči, ampak skupina je res eh, velika, države članice pošiljajo svoje predstavnike v to skupino. Imamo tudi predstavnike agencij, naprimer EULISE, Frontexa, Europola pa tudi Eurojusta in pa Agencija za temeljne pravice FRA. Mi skušamo zagotoviti tudi, da bo v naši skupini zastopan eh, tudi Evropski parlament prek eh, sekretarjata, ki pošle svoje člane kot opazovalce. Sam pa sem zagotovil tudi, da je prisoten tudi Evropski nadzornik za varstvo podatkov. Torej, eh, sodelujočih res kar veliko in razprave so zelo široke. No, zakaj je komisija mislila, da je pametno ustanoviti tako skupino? Razlog je v tem, da je veliko ljudi govorilo, da pri upravljanju s podatki na ravni EU moramo dobiti nov pogled na arhitekturo, na uh, strukturo tega upravljanja in uh, da se na ta način lahko tudi lažje soočamo s povečano grožno terorizma. Veliko je bilo kritik eh, na račun upravljanja verig s podatki. Uh, Te kritike so prihajale tako iz držav članic kot iz agencij, šlo pa je za področje organov pregona in upravljanja meja. Skupina je bila potem ustanovljena, temelji na naslednjih načelih. Najprej, in mislim, da bi se s tem strinjali, gre za to, da naj bi informacijski sistemi bili komplementarni in moramo se izogibati podvojevanju in prekrivanju če prihaja do prekrivanj, eh, bi morali eh, ta prekrivanja odpraviti, morali pa bi tudi zapolniti vrzeli, ki še obstajajo. Potrebujemo modularen pristop, pri tem pa je treba uporabiti tehnološki napredek in eh, delati na načelih, kot je privacy by design, naprimer informacijske sisteme je treba pregledati tako, da bodo v celoti spoštovane temeljne pravice tako evropskih državljanov kot državljanov tretjih držav. Moramo pa seveda proučiti tudi možnost, da informacijski sistemi postanejo bolj interoperabilni in povezani med seboj, eh, kadar je to seveda potrebno in izvedljivo. In morali bi biti zmožni tudi olajšati iskanje v sistemih, torej da bi ti sistemi in iskanje v njih postalo bolj enostavno. Tukaj naj bi vam poročal o stanju stvari v naši skupini. Eh, rad bi prilil nekaj vode v vino, eh, če lahko tako rečem. Smo šele na začetku dela te skupine. Upam, da bomo kmalo v boljšem položaju. Eh, še posebej po naslednjem sestanku naše skupine. Takrat vam bomo morda lahko dali več informacij. Sir Julian King bo tudi prišel v našo skupino, mislim, da 8. novembra on se zelo zanima za delo te skupine in tudi on vam bo lahko predstavil trenutno situacijo. No, ampak naj povem, na kaj se osredotočamo v tem trenutku. Ko gre za delo eh, skupine na visoki ravni, pa tudi delo podskupin, ki smo jih vzpostavili, eh, je treba predvsem identificirati uporabo obstoječih sistemov. Torej, v tej konfiguraciji lahko trenutno rečemo, da eh, so nas določeni deli razočarali, ko gre za celovito izvajanje, prišlo je do postopkov kršitev, Skušali pa bomo identificirati tudi, eh, kaj se dogaja na, na teh področjih. Naj v tem kontekstu povem še naslednje. Tukaj govorimo predvsem o treh obstoječih sistemih, mogoče o štirih. Eh, VRSS in Eurodac so ti sistemi. Zdaj smo v procesu pogajanja in sprememb Eurodaka. Eh, razpravljamo tudi o sistemu vstopa in izstopa. In k malu, kot si predstavljamo, bomo razpravljali tudi o ETIAS-u. Eh, tukaj gre za tako imenovanje Evropske ESTA in če vzamete vse to skupaj, mislim, da je eh, zdaj čas zrel za to, da proučimo trenutne sisteme, uporabo in tudi neuporabo eh, teh sistemov, identificirati je treba vrzeli in jih potem eh, zapolniti oziroma oblikovati nove sisteme. Tri podskupine smo oblikovali, ena obravnava obstoječe sisteme, ena podskupina obravnava nove sisteme, tretja pa proučuje interoperabilnost sistemov. Te podskupine poročajo skupini na visoki ravni. Kar se tiče interoperabilnosti sistemov, eh, so strokovnjaki v podskupini že imeli zelo produktivne razprave o interoperabilnosti informacijskih sistemov. Govorili pa so tudi o univerzalnem formatu za sporočila in pa o biometričnih eh, podatkih oziroma storitvah za biometrične podatke. Razprave potekajo. Na ta način se skuša zagotoviti tudi eh, sodelovanje z skupino na visoki ravni. Ja, vedno pa eh, se obravnava tudi namen in pa eh, varovanje pravic posameznikov. Mislim, da bomo decembra eh, lahko že pripravili in vam predstavili umestno poročilo. To bo veliko bolj vsebinsko kot moje eh, današnje poročilo. Takrat bom bolj vsebinsko poročal o delu skupine na visoki ravni spomladi bo ta skupina potem dokončala svoje poročilo in na tej podlagi bomo potem morda lahko imeli tudi določena priporočila oziroma pripravili priporočila za morebitne prihodne zakonodajne predloge. Zdaj smo v procesu priprave zakonodajnega predloga za EU-LISA. To bo verjetno potem soupadlo s končnim poročilom skupine na visoki ravni. Kot sem rekel, v tem trenutku poteka veliko dela. Rad bi slišal tudi vaše vprašanja, vaše skrbi, komentarje. Upam, da bom na večino teh lahko odgovoril. Ampak, kot sem rekel, bomo bolj vsebinsko pripravljeni na razpravo o rezultatih dela eh, skupine na visoki ravni, potem, ko se bo to delo eh, razvilo. Hvala. Oprostite, če sem vam vzel preveč časa. Hvala. No, eh, tukaj je šlo za ustanovitev te skupine. Komisar prihaja 8. Vi boste spet z nami spomladi. Kolegom bom dal besedo v tistem vrstnem redu, kot so za njo prosili. Prvi pa bo dobil besedo gospod Koeljo, ki je tudi poročevalec OSIS-2. Hvala, gospod predsednik, hvala, gospod Rute, da ste prišli. Kar nekaj vprašanj uh, imam in se jih bom kar lotil. Uh, Predsednica koordinacijske skupine za SIS je prejšnji teden odboru povedala, da eh, njena skupina ni del skupine na visoki ravni. Čeprav ima ta skupina eh, veliko znanja, veliko tudi povezav z državami članicami, z nacionalnimi eh, varuhi podatkov oziroma nadzorniki za varstvo podatkov. Zanima me torej, zakaj tista skupina ni del vaše skupine, skupine na visoki ravni. Potem interoperabilnost in pa umestnik za enotna iskanja. Tukaj gre za dve različni stvari. Ampak ti dve sta stvari sta namenjeni temu, da rešujeta iste skrbi, namreč da bi prišlo do bolj učinkovite uporabe obstoječih sistemov. 20. julija je eh, podskupina za obstoječe sisteme rekla, da veliko držav članic že uporablja umestnik za enotno iskanje. Ali se strinjate, da bi bilo hitreje, eh, bolj stroškovno učinkovito in tudi bolj eh, spoštljivo do varstva podatkov, če bi ta pristop zauzeli na evropski ravni? Na istem sestanku prejšnji teden je bilo rečeno, da obvezno preverjanje eh, ne evropskih državljanov ne poteka. Ali lahko podate več informacij o tem, mogoče kakšne podrobnosti, pa še SIS 2. Meni se zdi malo zaskrbljujoče, da pet držav članic predstavlja več kot eh, polovico eh, vseh opozoril. Med 70 in 90 odstotkov v eh, sistemu v visu zagotavlja istih pet držav članic. Ali lahko podaste kakšne zaključke, zakaj je temu tako? In pa še eh, zadnje vprašanje. SIS-2 eh, bo kmalo pri umestnem pregledu, takrat bo potem sledila tudi ocena. Zanima me, kako bo s tem povezano tudi delo skupine na visoki ravni, ali bo povezano ali ne bo. Hvala. Hvala, gospod Depri. Ah, Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospod Rute. Hvala za vse informacije, ki ste nam jih podali. Te informacije so še v začetni fazi, kajti, če sem prav razumel, je bila ta skupina šele vzpostavljena. Eh, nujnost eh, te skupine pa je povsem očitna. Eh, sam bi rekel, da bi jo potrebovali že veliko prej. No, kar se tiče našega odbora, smo večkrat ustrajali, da je potrebno zagotoviti interoperabilnost. Uh, No, glede vaše časovnice bi vam zastavil eno vprašanje. Rekli ste, da boste decembra podali prvo poročilo, ampak obstajajo predlogi, ki so že predmet analize v našem odboru. Ti predlogi so bili že podani, če se ne motim. Eurodak, na primer, potem sistem vstopa in izstopa. In kolikor vem, obstajajo problemi z interoperabilnostjo med tema dvema sistemoma. Bom dal primer mislim, da bi vaša skupina morala nujno obravnavati tudi to, kajti glede na to, o čemer bo odločeno zdaj, torej ali bo nekaj možno ali ne, bo treba spremeniti tudi določbe. Ampak če ne bomo prej sprejeli pravih odločitev, to potem ne bo možno. No, kar se tiče sistema vstopa in izstopa in eurodaka, nekaj o tem. Sistem vstopa in izstopa za vse državljane tretjih držav imamo nadzor, vzame se jim prstne vtise in pa obrazne poteze, ko vstopijo in ko izstopijo iz Evropske unije. E, če ti ljudje ne izstopijo, ne gredo iz Evropske unije dovolj hitro, so, postanejo nezakoniti priseljenci. V predlogu o Eurodaku pa komisija pravi, da bodo države članice morale v sistem eh, podatkov Eurodak dati vse, podatke o nezakonitih preseljencih na njihovem teritoriju. Vi pa ne predvidevate eh, interoperabilnosti med Eurodakom in eh, sistemom vstopa in izstopa. Čemu to potem služi? Kaj boste naredili z Eurodakom? Ali bo to samo neka baza podatkov, samo neka knjižnica eh, podatkov o nezakonitih preseljencih? Kakšna je torej koristnost? če ne bo predvidena interoperabilnost. To pa je treba narediti hitro, zato ker eh, so ti predlogi že bili podani in jih je treba hitro pregledati. Eh, Kaj ti tudi eh, faza pogajanj se bo hitro začela. Zakaj torej glede na ta primer ne bi tega postavili za prednostno nalogo? Hvala. Gospa Zipel, izvolite. Hvala lepa. Hvala lepa tudi gospodu Ruteju, da je relativno v kratkem času prišel k nam in nam poroča. Nekaj vprašanj. Kolega Koeljo je že upozoril na to, da je skupina za varstvo podatkov SIS nekaj, kar ni del skupine na visoki ravni. Očitno lahko bolj natančno poveste, najprej ste dali, da jih je bilo malo, sedaj pa jih je zelo veliko. Kdo pa so vsi člani, kdo so strokovnjaki, ne poimensko, z katerih področji prihajajo in kako potem to vpliva tudi na te podskupine, ki ste jih imenovali, kakšne so povezave, kdo uporabi strokovno znanje, kje. In potem pri podskupinah še dopolnilno vprašanje. Dejali ste, da gre po eni strani za to, da ne bi prišlo do podvajanja med posameznimi zbirkami podatkov, pa tudi zato, da prepoznamo vrzeli. Seveda se sprašujem, če podskupine govorijo o obstoječih sistemih in bi naj prepoznali podvojevanja in vrzeli, kako bi pa potem lahko govorili že o novih sistemih, če pa spohne vemo, kje so vrzeli ali podvajanja. in zato tudi razen pri tehničnih vprašanjih tudi ne moremo o tem govoriti v, na področju medoperabilnosti. Zato me torej zanima, kako poteka ta izmenjava med skupinami, kako se izogibate podvajanju. Vprašanje medoperabilnost tukaj se potem zastavlja naslednje. Kako naj to razumemo? So podvekovne baze sestavljene tako, da se dopolnjujejo, ali pa bi jih naj interno povezali med sabo, med sabo tako da bi potem posamezni policist ali kdorkoli že imel dostop do določenih podatkovnih pas in ali bo do kakšne omejitve pri tem, pri dostopanju do podatkovnih baz. Potem se seveda tudi postavlja vprašanje, ali sploh lahko povezujemo različne podatkovne baze, saj imamo tudi različne raz, eh, jezike. In potem če je mišljeno, da bo nekdo naprimer imel dostop do podatkov SIS-a in bo potem v prihodnje imel tudi do podatkovne baze Eurodaka in drugih podatkovnih baz, kaj se bo zgodilo z načeli, ki smo jih ravno kaj sklenili, namreč, da je potrebno imeti namensko usmerjene podatke in potem tudi varstvo podatkov, da je ti dve točki potrebno zagotoviti gotovo bomo s tem že imeli težave. Potem pa še ena težava, kar se tiče medoperabilnosti, še prav posebno. Naj spomnim na to, kakšne težave smo imeli pri posameznih sistemih SIS in VIS, čisto tehnično narediti priročne. Kako bi torej te težave, če bi imeli še dodatne podatkovne baze, lahko vplivali na tak eh, skupni sistem? že kaj veste o tem. In potem še zadnje vprašanje. Spomladi bi naj dobili poročilo glede veliko odprtih vprašanj, podvajan tudi pri pristopu. Zato se sprašujem, ali je to mestno poročilo ali že kar sklepno poročilo, ki bo podajalo konkretna priporočila. Kaj bi konkretno naj bilo v tem poročilu? da bomo imeli torej tudi smernice za nadaljne delo glede obstoječih in potencialno novih podatkovnih baz. Um, Hvala, gospa Intveld. Hvala, gospod predsednik. Načeloma zelo podpiram to, da se podatkovne baze povezujejo. To so baze, ki obsebujejo podatke, s katerimi bomo zaščitili naše državljane. Nekaj vprašanj pa sem jih vendarle postavila in eh, moje prvo vprašanje je namenjeno nam, ne gospodu Riteju. Ne vidim Eh, tega, da bi tukaj šlo za administrativno-tehnično eh, dejavnost, gre za politično dejavnost. Zakaj mi to prepuščamo uradnikom, eh, ki o tem razpravljajo na sestankih delovnih skupin za zaprtimi vrati? Tukaj gre za pomembno politično temo, ki tako ali drugače vpliva na življenja državljanov. Mislim, da na to ne moremo gledati kot na zgolj tehnično vprašanje. Pri istih oziroma tudi drugih dosejih smo. Uh, to obravnavali na ta način. Mislim, da bi to morali dvigniti na višjo raven, na politično raven. Eh, gospod Rujte, ni mi pa povsem jasno, kaj boste sploh povezovali. Eh, omenjali ste vrsto podatkovnih baz, ampak ni mi jasno, katera bo s čim povezana. Ali bo šlo samo za evropske podatkovne baze, eh, kaj se bo zgodilo z nacionalnimi. Eh, bazami podatkov. Videla sem dokument o nacionalnih bazah podatkov prejšnji teden in sicer, ko je šlo za pregled eh, šengenskega mejnega zakonika. Presenečena sem bila nad tem, eh, kar sem tam videla, kako se te baze podatkov uporabljajo, tudi ko gre za umestnik za enotno iskanje. Zanima me, kako bo to povezano in kako um, se to navezuje na evropsko uh, podatkovno bazo. Uh, pri interoperabilnosti gre samo za tehničen problem, ampak pravi problem, ki ga imamo, je, da se baze podatkov ne uporabljajo na pravi način. Eh, prav tako ne dobivajo podatkov na pravi način. Kako je možno, da samo nekaj držav članic eh, opravi vse eh, zadetke oziroma predstavlja vse zadetke? če podatkov ne bomo eh, sploh vlagali v te podatkovne baze eh, ali pa jih ne bomo uporabljali na pravi način, kaj je potem sploh eh, smisel vsega tega? Mislim, da bi morali biti previdni, ko gre za pripisovanje nekih mitskih moči tehnologiji. Tehnologija to je samo sredstvo, ki ne bo naredilo našega sveta varnejšega. Pa še nekaj. Po 11. septembru so v ZDA ustvarili nov cilj in sicer eh, popolno informacijsko ozaveščanje. Eh, to je bilo predstavljeno kot nekaj, kar bo ljudi rešilo in zagotovilo varnost in tako naprej. Meni pa to zveni strašljivo. Mislim, da zaradi tega svet ne bo nič lepši in varnejši. Mislim, da gre tukaj tudi v smeri um, popolne informacijske ozaveščenosti, kar mene plaši. Hvala, gospa Lauristin. Hvala. Hvala, gospod Rute, za vse te podatke. Vemo, da so ti podatki uh, šele v začetni fazi. Veselimo se že poročila. Sama bom pri svojih vprašanjih. Uh, nadaljevala tam, kjer so kolegi končali. Strinjam se s Sofi eh, Hintveld, z tehničnega vidika stvari sploh niso zapletene. Gre za eh, neko moč in za nadzor na to močjo ter uporabo moči. In v tem kontekstu bi bilo moje prvo vprašanje naslednje. Kdaj boste nadaljevali s praktičnim delom in ali že pripravljate kakšen statut ali zakonodajni akt, o katerem bi mi lahko tukaj razpravljali. Eh, Naprimer, ali so ta pravila eh, kompatibilna z eh, varstvom podatkov in tako naprej. Vemo, da boste vi temu skušali slediti, ampak hudiče v podrobnostih, kot vedno. Zato bi si mi zelo želeli, če bi nam dali kakšne konkretne podatke Eh, ki bi jih potem mi lahko tukaj obravnavali in tudi nadzorovali. Eh, zdaj se postavlja vprašanje interoperabilnosti, to je težavna tema. Ne bom uh, spraševala o teh velikih baz, bazah podatkov, ampak zanima me interoperabilnost med nacionalnimi podatkovnimi bazami in pa evropsko podatkovno bazo. Sama prihajam iz države, kjer so nacionalne uh, baze podatkov zelo nadzorovane, kjer je uporaba zelo nadzorovana, eh, zelo hitro se tudi sankcionira vsako eh, neprimerno uporabo. Eh, torej, če gre za napačen namen pri uporabi baze podatkov, naprimer za osebne namene, policija hitro ukrepa. Torej, zanima me, če je situacija pri nas takšna, kakšna je v drugih državah, ali bomo dobili v vašem poročilu pregled o situaciji v državah članicah, kako je z nacionalnimi podatkovnimi bazami. Ali so te baze na voljo, ko eh, se pojavi potreba in kakšne so vrzeli pri eh, tem? Eh, to me zanima. V moji državi sem slišala, da so razlike tako velike, da lahko to prinese več težav kot rešitev. Pravijo, da bi potrebovali nek nov eh, pristop. Kaj pa harmonizacija metapodatkov med nacionalnimi podatkovnimi bazami eh, in pa potem usklajevanje s temi velikimi podatkovnimi bazami. Eh, tukaj nas čaka veliko dela tudi v tehničnem pogledu. Kdo opravlja to delo? Ali obstajajo javna naročila za to? komu se potem zaupa to delo, ali so to zasebna podjetja, kdo upravlja to pomembno delo. Kako potekajo postopki? Ali vaša skupina eh, upravlja kakšne sistemske analize in eh, potem eh, zagotovi, da rezultati ustrezajo pričakovanjem? Eh, Moje zadnje vprašanje pa je naslednje. Rekli ste, da cenite načelo uh, privacy by design. Mogoče nam lahko poveste kaj več o tem. Kakšna načela so s tem povezana, ali imate kakšne načrte? Kaj mislite, eh, torej s to določbo eh, zasebnost po meri? Eh, mogoče ni še vse odločeno, ampak vsaj najpomembnejše stvari me zanimajo. Hvala. Ana Gomeš pa je zadnja na seznamu. Pa ste se oglasili vsi, zadnja govornica Ana Gomeš. Well, Rute, Hvala, gospod Rute, za vaše poročilo. Ko govorite o interoperabilnosti, ne govorite samo o dostopu do podatkovnih baz, ampak eh, tudi o interoperabilnosti opreme, ki omogoča takšen dostop. In v tem pogledu me zanima naslednje. Ali visoka skupina, skupina na visoki ravni preverja, kaj se dogaja ne samo med državami, ampak znotraj držav članic, torej ko gre za različne organe pregona in pa mejne organe. Naslednje vprašanje, ki ga želim zastaviti, pa je, ali ste se ukvarjali tudi s kibernetsko varnostjo? To je zdaj zelo aktualna tema, še posebej, ko govorimo o izmenjavi informacij. Pa še tretje vprašanje. Vi govorite o interoperabilnosti kot interoperabilnosti med podatki oziroma ko gre za izmenjavo podatkov ali uh, boste vključili tudi uh, vlagateljske programe uh, zlatega vizuma, uh, kar že poteka v določenih državah. Torej, zanima me, ali boste obravnavali tudi to področje ali pa se res ukvarjate samo z nezaščitenimi in revnimi, kot je bilo razbrati iz vaših besed. Zanima me, ali bo vzpostavljen tudi sistem na evropski ravni. E, imamo sistem PNR, ampak PNR ne pokriva zasebnih letal. Kaj se dogaja na tem področju? Naprimer, če. E, zasežejo neko zasebno letalo. Včasih eh, se ta eh, letala uporabljajo tudi za eh, prevoz denarja, za terorizem in tako naprej. Sofi, nekaj zelo na kratko. Vprašanje. Morda ste to že dejali, vendar pa nisem pripričana, ali sem to slišala kar se tiče članstva v odboru in vloge podjetij, ki bi zagotavljale material, tako rekoč. Zanima me, s katerimi podjetji ste se posvetovali po tehnični plati. To so podjetja, ki bi se v prihodnje kvalificirala za tak sistem. Katera torej so? Matijas, ali ste, da bo spomladi poročilo te skupine na visoki ravni. Veselimo se ga, kot vidite, veliko je vprašanj. Zanima me, ali lahko dobimo torej kaj več od vas na to temo. Hvala lepa. Skušal bom odgovoriti na številna vaša vprašanja. Če pa odgovora nimam, pa upamo, bomo to lahko zagotovili kasneje. Zadnje vprašanje čisto osebinsko. V tem trenutku komisija skuša zagotoviti oceno SIS-a v GD-jih. To bo relativno hitro pripravljeno, vendar pa še vseeno imamo posvetovanja, interna posvetovanja v komisiji. Pripravljamo pa to že. In to oceno z naše strani tudi že imate. Morda bi bolj nasplošno, pa tudi kot odgovor na vaše vprašanja, dejal tole. Vsa vaše vprašanja kažejo, kako pomembno je bilo vzpostaviti to skupino. Gospode Pre, to ste že dejali, mislim, da bi bilo veliko bolje, če bi to imeli že prej. do določene mere smo tekom let pripravili različne IT sisteme in nekateri so bolj napredni kot ti, o katerih se pogovarjamo tukaj v odboru Libe. Mislim, da moramo se skupaj sedaj združiti. Če odgovorim na zadnje vprašanje gospe Intfeld, tem trenutku se nismo obrnili še na nobeno podjetje. Vendar pa uporabljamo EULIZO, kar se tiče tehničnega znanja. Tako da se moram pozanimati, ali so oni morda zaprosili za pomoč kakšno podjetje. Gre pa večinoma za proces, ki ga vodijo države članice in agencija ko skušamo racionalizirati postopke, namesto da bi se sem to začutil iz vaših vprašanj, namesto da bi imeli nekaj, kar bi bilo bolj koristno, pa teže izvedljivo. In to potem privede tudi do točke, ko moram povedati, da bomo seveda imeli umestno poročilo, Sir Julian King, bo tukaj na začetku novembra, predstavil bo svoje poglede, mestno poročilo bo decembra, končno poročilo pa nekje aprila, maja. Ne morem pa vam obljubiti, da bo to poročilo resnično odgovorilo na vsa vprašanja. Verjetno bodo potem nastala še nova vprašanja, bo pa verjetno vse skupaj bolj ciljno usmerjeno. Je pa seveda bolje za enkrat to imeti, kot pa sploh ne imeti. Gospa Lauristin, ne vem, če bo to zaključek skupine. Estonski sistem je name naredil velikanski vtis, način, kako lahko istočasno zagotovite medoperabilnost, povezljivost, hkrati pa tudi visoko raven zaščite podatkov. Vem pa tudi, da ko poteka čezmejno sodelovanje med Estonijo in Finsko, to postane veliko težje. Kaj ti v Estoniji imate podatke o vsakem porabniku, ki išče podatke in ste lahko torej zelo gotovi, da omejite namen uporabe, kdo uporablja katere podatke. Istočasno pa je dostopnost podatkov veliko više, ni jih potrebno zdržovati, ker imate pač podatke po različnih podatkovnih bazah. Ne vem pa, če bi to delovalo na evropski ravni. Gospod Koeljo, skupina je v domeni držav članic v bistvu in zato koordinacijska skupina na visoke ravni S je zastopana vendar pa ne. Prav intenzivno, morda je to bila napaka, načelna zamisel je bila, da bodo države članice tiste, ki bodo pošiljale sodelavce in bodo člani te skupine. Potem pa še vprašanje gospe Intfeld ali gospe Zippel, katera je govorila o politični razsežnosti. Mislim, da je gospa Intfeld politična razsež, razsežnost, imamo načrt nizozemskega predsedstva in o tem so se pogovarjali ministri in to je dodatni element, ki si ga bomo tudi ogledali v skupini. Se pa popolnoma strinjam z vami, da ta skupina kot taka nima ustrezne politične razsežnosti, ki jo bomo verjetno nekoč potrebovali. Vendar pa, torej ponavljam, če tega sploh ne bi imeli, bi bilo še slabše. Tako da mislim, da je to moj odgovor, čeprav ne zadosten. Res je. vprašanje enotnega umestnika smo si zastavili in to je eden prvih elementov, ki je šel iz te skupine, da skoraj vse države članice imajo tak enotni iskalni umestnik, vendar pa jih je potem 28, ki niso kompatibilni in niso nujno torej zasnovani za to, da da bi obravnavali evropske baze podatkov. Torej moramo razmisliti še nekoliko o tem, ne glede na to, kar imamo sedaj, temveč to, kar bomo razvijali v prihodnje, kako bi torej dejansko lahko zagotovili pristop, ki bo privedel do enotnega iskalnega umestnika in bomo potem do konca leta že sposobni kaj več povedati o tem. Gospod Depre, res je. Pogajamo se o pravnem besedilu, istočasno imamo skupino, to je nekoliko naporno skupina, ki bo potem predstavila končno poročilo aprila-maja, medtem ko moramo pa že paziti tudi na že potekajoča pogajanja. Zato se osredotočamo. tudi že na naslednjem sestanku skupine, ki bo konec novembra, na vse te nove sisteme. Ravno zato, da torej bomo imeli potem tudi prispevek za pogajanja, naj se gre za Eurodac ali za sistem stopa in stop. V skupini smo se pogovarjali tudi že o potencijalnih elementih sistema ETS, tudi iz tega skušamo torej prevzeti že nekatere elemente v prerogu, ki ga bomo verjetno podali sredi novembra. Gospa Zipr, struktura podskupin, tukaj gre za za ljudi, ki so v skupini na visoki ravni, ki pa so potem dejali, da želijo biti v določene podskupini. Obstoječi sistemi, medoperabilnost in novi. Torej prispevajo k delu teh skupin. Sestava je, kar se tiče držav članic, predvsej neenotna, če smem tako reči. Imamo predstavnike na visoki ravni, po drugi strani pa imamo tudi predstavnike, ki so šele začeli na ravni strokovnjakov. Torej smo predvsej odprti, če smem tako reči, za odeležbo te skupini. Upamo, da bomo potegnili iz tega, kar se da največ ne morem pa jamčiti za to. Nismo imeli določenega profila, ki bi ga opredelili. Ko smo dejali, mora biti državni sekretar, mora biti na ravni generalnih direktorjev. Ne. Kar precejšno mešanico imamo v tej skupini, kar se tega tiče. Potem izmenjava med podskupinami se mora odvijati na ravni skupine na visoki ravni plenarno zasedanje bo torej tisto, kjer se bo potem govorilo o tem. Seveda bo šlo tudi za omejevanje namembnosti, istočasno pa bomo morali zagotavljati, da ne bo prihajalo do podvajanja zbiranja podatkov. Vačnost na področju podatkov je torej tudi zelo pomembna. Kar se časovnega sporeda tiče, to sem že omenil, mestni pregled Osiso, to sem tudi že omenil, politična razsežnost. Gospod Intveld, eden ključnih elementov, ki ste jih izpostavljali in videli boste, da bo o tem govoril tudi Sir Julian King in to vedno bolj, je poudarek na izvajanju. Kar se tiče zagotavljanja da se ne bomo samo odločali, temveč da bomo tudi lahko elemente pokazali in stvari izvajali na ustrezen način. To pa lahko potem postane zelo politično. V naslednjih nekaj mesecih boste verjetno videli zelo močan povdarek na tem, kdo pravzaprav izvaja PNR po vseh razpravah, ki smo jih imeli. Sedaj se moramo seveda vprašati, kaj to točno pomeni. Dobro, nekaj sodb je tudi bilo. Vi kot zakonodajalci, ko se, enkrat, ko se enkrat odločite o nečem, imate seveda interes, da se zakonodaja izvaja. Če tega nimate, potem seveda hitro rečete, prosim, spremenite zakonodajo. Smo morali seveda zagotoviti, da se zakonodaja, v kateri se sklene, ki se sprejme, potem tudi izvaja. Dobro, seveda, o tem lahko imamo še veliko razprav. Kar se tiče zakonodajnega akta, mislim, da ni potrebno na novo izumljati varstva podatkov, spreminjati uredbe na to temo. To je Biblija, če smem temu tako reči. Morali pa bomo, če bo prišlo do sklepov skupine, razmisliti naprimer prvič o vlogi EU Lise, kar se tiče spremembe uredbe EU Lisa. Morda bomo morali potem prilagoditi veliko pravnih instrumentov, ki jih imamo, ko bomo dejali, tukaj je vrzel, tukaj je podvajanje, tukaj je težava pri izvajanju in bomo potem morali morda si na novo ogledati elemente, ki se izvajajo in kako se izvajajo. Potem pa bomo verjetno pogovarjali se tudi že o veliko novih zamislih na ravni zakonodajnih predlogov in bomo verjetno potem to vključili tudi v to razpravo. Mislim, da sem odgovoril na vse. Gospa Gomeš, poskušal sem odgovoriti na vaše vprašanje o medoperabilnosti in enotnem iskalniku. Sveda, kibernetska varnost, veliko vprašanje, zagotoviti moramo, da sistemi niso ranljivi. Vendar pa kibernetska varnost nasplošno bo postala in prepričan sem, da bom določeni fazi se lahko vrnil k vam in o tem še govoril, pa postala še pomembnejša, ko bomo imeli torej projektno skupino o kibernetski uniji. To bo tudi postal horizontalni predmet splošne razpravi. Kar se tiče zlate vize, pa veste, da je to v pristojnosti držav članic. Imamo tukaj tudi varnostni vidik. Morda si je torej potrebno pogledati to tudi z tega vidika. Vendar pa načeloma, ko, govori, načeloma, ko govorimo o vizumski politiki, govorimo o Schengnu, govorimo o kratkoročnih vizumih, v drugih kontekstih pa ne gremo. Le, kar se zasebnih metal tiče, PNR, In je jaz preveril, sem, nisem pa popolnoma prepričan, ali bi morali biti na voljo tudi podatki API. Se prečujem, zamujam. Vem, da je gospa Lauristin še hotela spregovoriti, vendar pa gost že čaka pred vrati, tako da se resnično opravičujem. Marijo, ne bo šlo. Gost za naslednjo točko že čaka. Naj omenim, da bo gospod King prišel tudi še naslednjih tednih. Se pričujem, da smo to nekoliko skrašali. Torej, veliko je bilo vprašanj, vidite, da je to pomembno vprašanje. Veselim pa se že obiska komisarja in osredotočanje na ta vprašanja. Hvala lepa še enkrat torej za čas, ki ste si ga vzeli. Tako, gotovo se bomo to še vrnili, kolegice in kolegi. Hvala lepa za to razpravo. Sedaj pa četrta točka na našem dnevnem redu. Prosim, če pospremite gosta v dvorano. as he's coming to the um, podium. Medtem ko prihaja, naj razložim. Koordinatorji našega odbora so povabili, so povabili na izmenjavo mnen gospoda Žaka Tubona, le defenseur de droit de la République française in veliko veselje nam je, da je danes tukaj je nekdani evropski poslanec in nekdani minister za pravosodje Francije. Gospod Dubon je francoski varuh pravic. Julija. Združuje pa kar nekaj funkcij in sicer medijatorja republike, varuha pravic otrok, in eh, funkcijo Visoke komisije proti diskriminaciji in za enakost. Prav tako pa tudi Nacionalno komisijo za varnost in etiko. Torej, veliko je teh funkcij, ki jih združuje. To je zelo pomembno in to je pomembno tudi za naše delo v odboru. Temeljne pravice so v srču njegovega dela in tudi dela našega odbora. Torej, se upravičujem za zamudo pri tej točki, sedaj pa vam dajem besedo, gospod Tupon. Hvala lepa, da ste z nami. Prosim, beseda je vaša. Euh, gospod predsedujoči, dame in gospodje poslanci, zahvaljujem se vam, eh, da ste me povabili na vašo sejo danes. Zelo me veseli in da sem ponovno eh, v Evropskem parlamentu, eh, kjer sem eh, že eh, bil eh, poslanec. Lani leta 2015 smo sprejeli pri nas v Parizu delegacijo poslancev iz tega odbora in imeli smo zelo zanimive pogovore. Mislim, da je sodelovanje dobro, tako za nas, kakor tudi za poslance. Dobro je imeti izmenjavo mnen o vprašanjih, ki jih obravnavate v odboru za državljanske svoboščine in pravice in ki so tudi v pristojnosti eh, varuhov pravic. Vaš eh, predsednik, gospod eh, Moraž, je nakratko povedal, kaj pravzaprav počne varuh pravic. No, Če eh, poskrbim za lahko primerjavo, potem lahko rečem, da smo mi varuhi človekovih pravic, eh, imamo eh, pa več dejanskih pristojnosti in ne toliko tradicionalnih pristojnosti varuha človekovih pravic. Naša naloga je da si nenehno prizadevamo za enakost pri dostopu do pravnih storitev, še prav posebej do uh, javnih storitev, ki omogočajo izvajanje in spoštovanje prava. Eh, seveda se opiramo na temeljno pravo, na temeljne svoboščine, uporabljamo načela nacionalnega prava, našo ustavo, ampak seveda tudi eh, pravila, prava skupnosti, prava eh, sveta Evrope, še prav posebej pa upoštevamo konvencijo eh, sveta Evrope o človekovih pravicah in pa listino o temeljnih človekovih pravicah, ki jo je podpisala tudi Evropska unija. Imamo kar nekaj pristojnosti in rad bi izpostavil eno izmed teh pristojnosti Namreč v primeru, da eh, sodstvo obravnava primer, ki bi lahko vključeval diskriminacijo, se nanaša na človekove pravice, človekove pravice, eh, neustrezno obnašanje policistov, eh, žandarjev in tako naprej. V tem primeru torej podamo svoje strokovno mnenje sodišču. To pomeni, da eh, podamo svoje strokovne mnenje, ki pa ga lahko potem uporabijo vse strani v eh, procesu. To je izjemno učinkovito orodje, kaj ti to omogoča eh, uporabo predstavitev povsem neodvisnega pravnega mnenja. To mislim, da je še kako pomembno za odbor, kot je odbor za državljanske svoboščine in pravice. Nimam ravno prav veliko časa za uvodno izjavo, kajti rad bi odgovoril tudi na vsa vaše vprašanje in zato se bom osredotočil na tri teme. Prva tema, o katerim želim spregovoriti, je eh, situacija v eh, naši, v moji državi in ta situacija je podobna na žalost situaciji v številnih drugih državah članicah. Namreč eh, mi eh, smo bili žrtev terorističnih napadov, eh, ki so nas pretresli, še prav posebej Francijo, kajti bili smo priča večjim terorističnim napadom od začetka leta 2015. Torej smo uh, v času uh, izrednih ukrepov uh, in. potrebno je najti nekakšno ravnotežje med eh, zahtevami, ki se nanašajo na zagotavljanje varnosti in ki zaradi tega zahtevajo okrepitev pristojnosti eh, policije eh, in vseh tistih, ki se ukvarjajo z obveščanjem, z zbiranjem informacij, z kazenskim pregonom in pa spoštovanjem človekovih eh, pravic. Eh, torej, tukaj gre za zasebno življenje, za eh, svobodno izražanje in za svobodno komuniciranje. To so seveda veliki dosežki naše evropske demokracije že več kot 200 ali 300 let. Za tega vidika imam od leta 2015 eh, naprej, da namreč francoski varuh pravic deluje v skladu z eh, načeli, ki so bila sprejeta leta 1955, ampak torej z pričetkom leta 2015 eh, je bila razglašena izredna situacija in v tej izredni situaciji eh, se lahko sprejemajo ukrepe, ki so sicer prepovedani, recimo preiskave na določenih domovih. Eh, tukaj gre eh, zgolj za odločitev prefekta in ne tako kot v normalnih časih, ko je za to potrebna odločitev sodnika. Eh, tako lahko pride do uh, zasega, zasebne lasnine in tako naprej. Torej, trikrat smo že eh, podaljšali izredno stanje v Franciji in danes imamo izredno stanje glede na zakon, ki je bil sprejet 21. julija in to izredno stanje bo trajalo najmanj do 21. januarja 2017. Potem ga bodo morda obnovili in morda ne. Ne želim govoriti o podrobnostih, odgovoril bom na vaše vprašanje, ampak eh, kritika, ki smo jo izrekli, eh, je ta, da ne smemo pomešati razglasitev izrednega stanja z okrepljenimi ukrepi kazenskega pregona eh, z običajnim pravom. Torej, eh, če v določenem kratkem eh, obdobju, obdobju izrednega stanja, omejimo spoštovanje človekovih pravic na čelo pravne države, tega nikakor ne moramo storiti v okviru običajnega prava, v okviru prava skupnosti. Te omejitve namreč niso sprejemljive. Kaj ti eh, tukaj gre za nespoštovanje načel Francoske republike. To je vse, kar sem rekel na temo in kot varuh človekovih pravic tudi podrobno spremljam eh, izvajanje eh, teh izrednih ukrepov. 82 eh, pritožb sem prejel eh, v primeru preiskav eh, na domovih posameznikov in zaradi tega sem lahko podal tudi določena priporočila. Potem, ko sem prebral uh, zapisnik uh, pregona ali pa uh, ko je šlo recimo za preiskavo ob prisotnosti otroka. In eh, v Parizu so upoštevali ta moja priporočila, eh, kaj ti v primeru, da pride do materialne škode pri tih preiskavah, eh, lahko hitro dobiš oškodnino. Uteže pa je kaj doseče, ko gre za kršitev človekovih pravic. Eh, druga tema, o kateri želim spregovoriti, gospod predsedujoči, je eh, tema, zaradi katere ste me povabili, da spregovorimo o asociaciji priseljencev in še prav posebej o eh, situaciji v eni izmed, v enem izmed mest na severu Francije, govorim seveda o Kalejo. 30 km je to mesto oddaljeno od Rokava in od tam odhajajo trajekti v eh, Združeno kraljestvo. In tam se začenja uh, tudi tunel, uh, ki poteka čez Rokavski preliv. In uh, tam uh, seveda poteka tudi promet. Uh, veliko je uh, tovornjakov. In uh, kot dobro veste, se že leta in leta v Kaleju zbirajo priseljenci iz celega sveta, veliko je recimo Afganistancev, Sudancev, Eritrejcev, pa tudi seveda eh, veliko oseb, ki živijo v eh, izgnanstvu eh, zaradi konflikta na Bližnem vzhodu. Torej, zakaj eh, je prišlo eh, torej, eh, do te koncentracije priseljencev na tem območju? Zaradi tega, ker je to pot v Združeno kraljestvo in ker je ta pot zaprta. Potekala so pogajanja med francosko in pa angliško vlado in takrat je. Bil, eh, takrat so bili sprejeti sporazumi iz tukaj, tukaj je. Eh, eno izmed majhnih turističnih mestec v tej regiji, Padekale, in takrat je bilo odločeno, da se bo nadzor oziroma pregled pred vstopom v Združeno kraljestvo opravljal v Kaleju, v Franciji, ne na angliški strani. In E, to je nekoliko kontroverzno, kajti e, gre za zunanjo e, šengensko mejo. Torej, pregled naj bi se upravljal na zunanji šengenski meji, kajti Velika Britanija seveda ni v šengenskem območju. Leta se je izvajal ta sporazum in danes je jasno, da ta sporazum predstavlja velik problem. Kajti gre za neke vrste zid. Velika Britanija ne želi sprejeti več veliko priseljencev in za tem zidom, ki je zrasel, se je nabralo na tisoče in tisoče oseb. Tisoče in tisoče oseb, ki želijo v Veliko Britanijo in ki skušajo tja priti na vse mogoče načine, na nezakonit način, s pomočjo tihotapcev. Eh, potem eh, ubirajo tudi zelo nevarne poti, plezajo na tovornjake, na ladje, pri tem tvegajo svoje življenje. Eh,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 6. Eh, oktobra 2015 je bilo pripravljeno poročilo v našem uradu, to je približno pred enim letom in dejali smo, da človekove pravice v Kalejo niso spoštovane v eh, tej situaciji. Nekaj mesecev eh, zatem, ko je bilo podano to naše priporočilo, je sodišče v Lilu prevzelo del našega poročila in zavezalo francosko vlado, da mora sprejeti določene varnostne ukrepe v eh, korist eh, tistih, ki eh, živijo v, tem, v tej džungli v Kalejo. Vlada je torej dejala, da bo zagotovila zatočišče za določene osebe, ki živijo v uh, tej džungli v Kaleju. Postavili naj bi kontejnerje, uh, v uh, katerih uh, je danes nastanjenih več sto oseb. Uh, predvsem uh, gre tukaj za ženske in otroke, 450 jih je tako dobilo streho nad glavo. In uh, seveda je to situacija, s katero se bomo še naprej ukvarjali v tej regiji je danes najbrž 1000, 1200, 1300 uh, mladoletnih oseb brez spremstva. To pomeni, da gre tukaj za otroke ali pa najstnike, ki nimajo družine, uh, ki nimajo nobene opore eh, in za katere skrbijo le kriminalne združbe, določeni tihotapci, izkoriščevalci eh, in zaradi tega so žrtve nasilja, pogosto tudi spolnega nasilja. In te mladoletne osebe so seveda v eh, veliki nevarnosti. Čeprav posedej, eh, zaradi tega, ker se bo eh, pričela operacija podrtja tega naselja, v, begunskega naselja v Kaleju. Eh, to je nevarna operacija, ampak potrebna zaradi tega, ker številni priseljenci živijo v povsem neustreznih razmerah v državi, kot je Francija, eh, konec leta 2016. Ampak eh, v tem taborišču eh, je veliko odraslih oseb, pa tudi veliko mladoletnih oseb in otrok. In ko bo prišlo do podrtja tega taborišča, eh, bo veliko odraslih dobilo ponudbo, da se zatečejo v eh, eno izmed uradnih nastanitev vlada in eh, minister za notranje zadeve eh, zagotavljajo, da bodo poskrbeli tudi za mladoletne osebe, ampak nobenih eh, konkretnih zavez še niso sprejeli. Nihče nam ni zagotovil, da bodo ti mladi dobili zatočišče, da bo za njih poskrbljeno in da bodo v skladu z mednarodno konvencijo o pravicah otrok eh, dobili ustrezno zaščito, dostop do izobraževanja, da bo za njih eh, poskrbljeno. Eh, to je zaveza vseh držav, ko gre za mladoletne osebe brez spremstva. No, takšna je situacija v Kaleju in javno sem izrazil svojo zaskrbljenost in sedaj še k eh, priseljevanju na splošno. Eh, politika Evropske unije na splošno je politika zapiranja. Mislim, da je eh, pravno gledano ta politika problematična, kar zadeva spoštovanje človekovih pravic, če izpostavim samo sporazum med Evropsko unijo in Turčijo. Tukaj gre za kršitev številnih pravil, tudi pravil pogodbe, kaj ti eh, gre za to, da naj bi eh, begunce vračali v države, za katere ne moremo prepri, biti prepričani, da ne predstavljajo nevarnosti eh, za te osebe. To je v nasprotju z evropskim pravom, v nasprotju z listino o temeljih človekovih pravicah in v nasprotju s pogodbami. In naj dodam, da obstaja možnost uh, zakonitega priseljevanja in da bi bilo zagotovo bolje, če bi se Evropska unija odločila za uh, to zakonito priseljevanje, namesto da se zapira. Uh, seveda. Uh, Govorimo tudi o reviziji Dublinske uredbe. Ne vem, kolikšne spremembe bodo mogoče. Seveda ta Dublinska uredba povzroča težave. In zaključujem, gospod predsedojoči. Vse te teme eh, najbrž eh, zelo zanimajo eh, vaš odbor in 9. maja lani smo objavili poročilo, ki govori o temeljnih človekovih pravicah tujcev v Franciji. 300 strani znaša to poročilo in v tem poročilo pravimo, da se je Francija nekoliko oddaljila od zavez, eh, ki jih je sprejela kot podpisnica konvencije o temeljnih človekovih pravicah. Eh, tudi eh, priseljenci si zaslužijo človekove pravice, pa so potisnjeni na rob družbe, oropani pravic in sicer zaradi zakona ali pa zaradi izvajanja zakona. Hvala lepa, gospod Tubon za to celovito predstavitev in tudi za to, da ste se lotili kalaj, kaleja in eh, položaja mladostnikov brez spremstva. To je bilo tudi v mislih koordinatorjev, ko so vas povabili. Hvala lepa, da ste se lotili tega, da ste o tem odkrito spregovorili. Kolegice in kolegi, nimamo prav veliko časa. Vem, da je ta predstavitev taka, da bo spodbudila razpravo. Tako da bodite kratki in jedrnati. Seveda imate tudi poročilo komisije o premestitvi. Gospa Gomaš bo pripravila, pripravila poročilo, bo predstavila poročilo obiska delegacije v Kaleju. Četrtek, prosim, vi začenjate. Lepša hvala, gospod Tobon. Jaz sem vodila delegacijo tega odbora eh, v Kaleju in povsem se strinjam za tem, kar ste povedali. Videli smo, eh, da si eh, vlada prizadeva izpolniti svoje obveznosti do oseb, ki živijo v Kaleju tej džungli v Kaleju, ampak ta džungla obstaja zaradi tih otapcev in zaradi tega, ker uh, se je Francija odločila, da bo eh, preprečila uh, vstop teh oseb v Združeno kraljestvo. In zato so seveda tih otapci na terenu prisotni. In situacija je najbolj zaskrbljujoča, ko gre za mladoletne osebe brez spremstva. Dobro, da ste to izpostavili. Eh, več kot eh, tisoč eh, mladoletnih oseb je tam, Združeno kraljestvo naj bi jih sprejelo tisoč. Zanima me, kakšne so posledice z vedika prava, z pravnega vidika, torej z vidika človekovih pravic. Kakšne so posledice, kadar eh, neka država tako potepta človekove pravice? Sorry, Anna, I was about to interrupt you. Se pravičam, Ana, hotel sem prekiniti in reči, da ni bilo deset, ampak dvajset aussi vous remercier d'être si clair. Zahvaljujem se vam tudi, da ste bili tako zelo jasni pri tem, ko ste obsodili ta sporazum med eh, Evropsko unijo in Turčijo. Ta sporazum je sam po sebi sporazum, eh, ki je bil sprejet za namero, da se kršijo človekove pravice. Ja, zaradi tega se je potrebno obrniti na sodišče Evropske unije. Pogodba nam to omogoča. Ta deklaracija ni deklaracija in zaradi tega uh, se uh, lahko obrnete na Evropsko sodišče in zahtevate, da se spoštujejo Evropske pogodbe in pa uh, Eh, temeljne človekove pravice. To se mi zdi povsem upravičeno. Vem, da govorim kot pravnik eh, pred eh, politiki, ampak ravno v takšnih primerjih ima pravo določeno moč. In če Evropsko sodišče ugotovi, da je ta sporazum v nasprotju z evropskim pravom, bo to Evropska unija morala upoštevati. Děkuji. Zdechovský, prosím. Pane Tubon, za... Hvala lepa gospod Dubon, za to, da ste danes prišli k nam in da ste omenili tudi kalje in vse vidike povezane s tem. Tudi sam sem bil tam in bil sem ogorčen. Razmere so neozdržne. Pogoji so resnično slabi. Veliko begunskih taborišč sem že obiskal. In moram reči, da je bilo najhuje, kar sem videl ravno v Kaleju. In sem tudi presenečen, da francoska vlada nič ne stori, da bi razmere izboljšali. To, kar sem tam videl, je bilo, kot da bi se znašel v srednjem veku. Pogovarjal sem se z veliko nevladnimi organizacijami In uh, slišal sem, da imamo veliko otrok, ki prosijo za kondome, imamo posiljene ženske in to seveda niso razmere, ki bi bile združljive s Francijo kot zibelko človekovih pravic. Na to je potrebno še naprej upozarjati. Hvala lepa, da to počnete. In prosim tudi, da francoskim organom jasno poveste, kakšne so njihove obveznosti. V Kaleju se nekaznovano izvajajo različne dejavnosti, ki so kaznive. Potrebno je pa je upoštevati tudi težave mladoletnih oseb. Potem pa še eno vprašanje, o katerem bi rad govoril. Na, najbolj, na najboljši možni način ste izpostavili sedanje težave. Ena od težav, s katero se ukvarjam že kar nekaj let, je kršitev človekovih pravic na norveškem. Norveška velja za demokratično državo, pa sem srečal že štiri francoze, ki so govorili o tem, da so jim oduzeli otroke zaradi absurdnih razlogov. Nedavno je francoska televizija Arte pripravila zanimivo reportažo na to temo. Zanima me, ali se ukvarjate tudi s temi temami. Ste torej spremljali to temo in ste spremljali tudi teme norveških organov, ki skrbijo za družine, ko jemljajo družinam otroke zaradi absurdnih razlogov. Hvala lepa. Gospod Tubon bo seveda poskušal govoriti, če ne pa bo kasneje podal odgovor. Naslednja je gospa Veržija, prosim. Euh, ja, gospod Tubon, eh, z velikim veseljem sem vam danes eh, prisluhnila. rada bi v telegrafskem stilu spregovorila o tem, kar ste povedali. Eh, naš odbor se strinja v zvezi z zakonitim priseljevanjem v Evropsko unijo. Zanima me, ali imate kakšne bolj konkretne predloge glede reform dublinske uredbe, ki bi bile potrebne v tem primeru. Potem pa eh, teroristični napadi. Eh, zanima me, Ali imate kaj več eh, informacij v zvezi z delom uh, obveščevalnih služb, kajti uh, eden izmed sindikalistov, ki je bil predmet preiskave zaradi udeležbe na nekem protestu, je ugotovil, da je bil na seznamu S. Ali veste kaj več o tem seznamu, kajti povzroča številne probleme. In potem še Kali. Vaše poročilo eh, z oktobra lanskega leta eh, je pripeljalo do številnih premikov, eh, še prav posebej v Kalejo in na področju zaščite najbolj ranljivih oseb. Ampak vprašanje eh, mladoletnih oseb brez spremstva je še zmeraj najbolj pereče vprašanje. Eh, prihodnji teden naj bi prišlo do prečetka rušenja eh, tega taborišča in mislim, da bo to zadeve zgolj še zaustrila. zagotoviti je potrebno eh, centr za zaščito najbolj ranljivih eh, skupin, eh, centr za zaščito mladih in tako naprej. Mislim, da bi v te centre morali nastaniti predvsem mladoletne osebe brez spremstva, mislim, da jih je več kot 2200, eh, tako vsaj kažejo eh, podatki francoske organizacije, eh, ki se ukvarja z azilom. Zanima me, kaj menite o tem. In zahvaljujem se vam za vse vaše prispevke na to temo. Mislim, da se zauzimate za spoštovanje temeljnih človekovih pravic. Francija eh, ni eh, le država, eh, ki je podpisnica konvencije o temeljnih človekovih pravicah, ampak je država, kjer je bila sprejeta deklaracija o temeljnih človekovih pravicah. Ampak nažalost se bolj in bolj oddaljujemo od te čudovite deklaracije. Um, Hvala lepa, gospod Hortefju. Ne, ne želite. Potem pa še Zadnja govornica, gospa Zipr. Eh, Hvala lepa, Klot. Glede na to, da nimamo prav veliko časa, se bom poskušala hmm, omejiti na krajši čas. Govorili ste že torej o tej problematiki razmer, izrednih razmer, zakonov, ki veljajo na to temo in moram reči, da je bilo izvedenih kar veliko hišnih preiskav v zadnjih mesecih. Samo peščica primerov pa je vodila do tega, da je prišlo do prijetja. Nisem prepričana, ali je že sploh bila kakšna obsodba izrečena do danes. Vprašanje, lahko kaj poveste na to temo in lahko morda poveste, na kateri podlagi se izdajajo preiskave na domu in koliko to traja. In potem konkretno vprašanje o Kaleju, ali je v preteklosti obstajalo, ali sedaj obstaja po sklepih, da bi no, počistili ta ozemlja, boljša ponudba za begunce, da bi lahko lažje zaprosili za azil in jih, da bi jih nastali tudi bolje, ker zgleda, da v Združenem kraljestvu niso dobrodošli. In ali ste imeli ali, ali imate, glede na mladoletne brezpremstva, kaj takega, da bi poskušali najti njihove družinske člane in bi se za to skupino morda poskušali jim omogočiti no, vstop v Združeno kraljestvo. In potem še zadnja točka, to je v bistvu samo mnenje. Govorili ste o nezakonitosti sporozuma s Turčijo. Naj izpostavim glede na raznolikost zakonodaje, v kateri se razpravlja na predlog komisije, eh, je pri veliko ljudeh nastal vtis, da Evropska unija se skuša izolirati in napetiti odgovornost za tiste, ki bežijo drugim, namesto da bi sami poskrbeli za to. Sama osebno menim, da je to problematično tudi navzven, kajti ravno Evropska unija in posamezne države članice so tiste, ki tako zahtevajo spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin od drugih. Zato je seveda grenko, če se pa pri nas ne spoštuje človekovih pravic. Hvala lepa torej tudi za to pripombo. Čeprav sem ravno danes, ob povdne, preden sem prišla na sestanek odbora, že dobila vprašanje, če pa je vse to nezakonito, kdo bi pa naj potem sploh šel pred sodišče s tem primerom? Hvala lepa še zadnje vprašanje z moje strani, gospod Tobom, prej boste odgovorili. Veliko ljudi je spraševalo, kaj je. Zanima me vaša vloga varuha pravic, ko sem bral vaši funkciji. Toliko je različnih področji, ki jih imate, pravice otrok, druge pravice. Torej, vprašanje, ki se ga zastavljam, ko mi govorimo, da morate ukrepiti, ukrepati glede Kaleja glede mladoletnih oseb brez spremstva. Gospa Gumaš je pravilno dejala, da je Združeno kraljestvo odprlo 20 oseb. To je zelo malo, seveda. In sedaj smo v razmerah, ko bi lahko prišlo do ping-ponga glede pravic mladoletnih brez spremstva. Moje vprašanje pa je, kakšna je vaša funkcija? Imate pooblastila, da predpišete ustrezno ukrepanje ali morate iti pred sodišče, dajete samo na svete vladi, če so to na sveti, v kakšni obliki. To so torej zelo, zelo stresne razmere za otroke, ki niso nič storili nikomor, so ranljiva skupina in trpijo. In seveda potem tudi vprašanje ljudi, ki so sedaj v Franciji, to je vprašanje za obe vladi. Zdaj pravne zaveze obstajajo. Torej, imate edinstveno vlogo v francoskem sistemu, je pa težko razumeti, kako bo to delovalo. Hvala lepa še enkrat, da ste se osredotočili na to vprašanje. Gotovo pa je še precej drugih vprašanj, s katerimi se ukvarjate, je pa to seveda v tem trenutku najbolj nujno vprašanje. Hvala lepa. Žal prav veliko časa nimamo. 5 do 7 minut, prosim. Če pa želite kaj podati pisno, morda lahko pisno odgovorite na vprašanje gospoda Zdehovskega o Norveški. Prosim, lahko odgovorite pisno. Gospod predsedujoči, najlepša hvala. Najprej bom odgovoril na vprašanja, ki so bila zastavljena na koncu. Seveda ima varuh človekovih pravic eh, prav poseben položaj. Leta 2008 je bil naš eh, položaj določen v ustavi, eh, torej gre za razmeroma mlado institucijo. Eh, mi nismo sodniki, torej nimamo sodne pristojnosti. Imamo določene eh, pristojnosti eh, v primeru medijacije, lahko podamo svoje menenje sodiščem. In ko gre za mladoletne osebe, kot recimo danes, ko se srečujemo s situacijo mladoletnih priseljencev, je naša naloga ta, da vse eh, javne organe pozovemo k prevzemu odgovornosti in eh, da našo zaskrbljenost izrazimo v javnosti. Kajti, če 6. oktobra lani ne bi pripravil tega poročila, če ne bi pred kratkim podal eh, dodatnih priporočil, če varuh pravic otrok, ki deluje v okviru našega urada, ne bi eh, imel eh, seje z varuhom pravic otrok eh, iz Združenega kraljestva, iz Flandrije in z Valonije in če ne bi sprejeli skupno stališče, potem danes ne bi bili v situaciji, v kakršni smo. V tej situaciji mora francoska vlada najti rešitev gospod Zdehovski, gospa Gomež in eh, številni ste mi zastavili vprašanja v zvezi z mladoletnimi priseljenci. In tukaj gre eh, za različna vprašanja. Gre za vprašanje, ali bo eh, trenutna vlada Združenega kraljestva v skladu z osmim členom, in tukaj gre za evropsko pravo, za osmi člen Dublinske uredbe. Ali bo torej Velika Britanija v skladu z tem členom sprejela mladoletne osebe. Ali bo poleg 80-ih, 90-ih mladoletnih oseb, ki jih je Velika Britanija sprejela eh, od pričetka leta 2016, eh, eh, ali bo eh, torej ta vlada, eh, kjer se je notranji minister pogovarjal z eh, notranjim ministrom Francije, eh, sprejelo ali vnotranje ministrstvo je sprejelo 300-400 eh, mladih. Eh, in to eh, pravim tukaj v odboru za državljanske svoboščine in pravice. Britanska vlada se mora pričeti zavedati, da ima določeno odgovornost v sporazumu iz Tukeja je preložila svojo odgovornost na Francijo, ki se nahaja na drugi strani Rokavskega preliva. In seveda eh, v eh, tej eh, situaciji ima britanska vlada več kot zgolj moralno zavezo, ampak celo pravno zavezo, da spoštuje osmi člen Dublinske pogodbe. In uh, še eno vprašanje, ki se veže na mlade in ga je zelo dobro zastavila gospa Vržja, pa tudi gospa Gomeš, uh, eh, je, kako bi lahko poskrbeli za mladoletne osebe v primeru eh, podrtja uh, džungle v Kaleju. Dejali smo, da ne smemo uh, uničiti uh, začasnega centra za sprejem, tukaj gre za kontejnerje in pa uh, centra uh, za uh, družine. Uh, gre za 300-400 mest. In seveda uh, bi lahko mladoletne osebe nastanili v ta dva centra, medtem ko obravnavamo uh, oziroma uh, ko uh, pregledujemo njihove dosjeje skupaj z britansko vlado. Imam občutek, da eh, prihaja do napredka, vsaj na francoski strani. Kot je dejala gospa Veržja, eh, so na začetku zagovarjali popolno eh, rušenje džungelskega naselja v Kaleju. Danes pa že obstaja možnost, da bi del tega naselja, naselja ohranili ravno zato, da bi lahko poskrbeli za nastanitev mladoletnih oseb brez spremstva. No, toliko torej o mladih, ampak gospod predsedujoči, seveda je jasno, da imam že leto in pol občutek, da so zadeve nekoliko napredovale, ampak krati in sedaj bom eh, presegal zgolj svoje pravne pristojnosti, eh, lahko v Franciji, kakor tudi v drugih državah, ugotovimo, da eh, javno mnenje, Eh, močno eh, zaznamujejo eh, varnostne grožnje v tem trenutku. Ljudje želijo, da država zagotovi varnost. Več kot 230 oseb je bilo ubitih v Franciji v terorističnih napadov, napadih od pričetka leta 2015. Torej, to lahko zelo dobro razumem. Javno mnenje pa hkrati pogosto meni, eh, da je varnost najlažje zagotoviti, eh, če eh, se zapreš sam vase. In v tej situaciji bomo najbrž osamljeni pri izražanju našega mnenja. Vendar pa to ni problem, ki bi veljal zgolj za Francijo in zato mislim, da bi se moral ta odbor za to temo ukvarjati v imenu vseh držav članic Evropske unije. Kar pa zadeva človekove pravice na splošno, bi rad povedal, eh, da je potrebno o tem dobro razmisliti. Zanikati človekove pravice pomeni ne spoštovati eh, določenih temeljnih zavez in to eh, potem posledično pomeni zanikanje eh, človekovega dostojanstva otrok, eh, žensk, moških ali ne prispeva to ravno tako k varnostnim grožnjam. Ravno tako, kot če bi sedeli križem rok in se na situacijo sploh ne bi odzvali. Potem pa zakonite poti priseljevanja kot del eh, politike eh, priseljevanja eh, v Evropsko unijo. Naša politika se trenutno osredotoča na politiko vračanja. Zakonite poti so recimo možnost dodelitve vizuma priseljencem eh, vizoma, ki se izda na evropskih tleh in ki ima eh, omejeno časovno veljavnost. Poleg tega pa eh, je tukaj tudi možnost za države članice, da same dodelijo priseljencem dovoljanje za bivanje, kajti Schengen tega nikoli ni preprečeval. E, znotraj Schengna naj bi e, vladal prost pretok in pri tem moramo ustrajati. Mi e, predlagamo to vrstne zakonite poti in mislim, da takšne zakonite možnosti priseljevanja obstajajo. Med 82 primeri pritožb, ki sem jih prijel, se nobena ni nanašala na dosje S šlo je za uh, druge uh, postopke, uh, ki so bili obravnavani tudi že v uh, nacionalnih, uh, nacionalni komisiji, ki se s tem ukvarja. Gospa Sipel, za osebe, ki bodo uh, zapustile uh, džunglo, je predviden uh, centr za sprejem za 40, 50, 70 oseb, eh, kjer bo zagotovljena eh, pravna pomoč, eh, kjer bo možnost obravnavanja prošen za azil. Tisti, ki bodo dobili azil, bodo seveda lahko ostali v Franciji. Tisti, ki bodo dobili azil, Eh, katerim bo azil zavrnjen, eh, pa eh, bodo izgnani in vrnjeni v tujino. Nažalost pa nisem prepričan, da zadeve potekajo tako, kot je bilo dogovarjeno. Še prav posebej zaradi tega, ker je prišlo do velikega nasprotovanja v številnih občinah, kjer bi morali biti vzpostavljeni ti centri za sprejem. Eh, in eh, razlog za to je povsem preprosta. Eh, refleks zapiranja vase se je sprožil, sovraštvo do tujcev, kar je povsem razumljivo v tej situaciji. Tako, gospod predsedujoči. Tukaj v Evropskem parlamentu želim povedati, da če se Evropska unija ne bo vzela v roke, če ne bo sprejela ambiciozne eh, politike prisiljevanja, odprte politike prisiljevanja, če bo še naprej zanikala svojo zgodovino, eh, ki je zgodovina prisiljevanja, odprtosti, eh, zgodovina eh, eh, raznolike identitete. Eh, potem eh, bo sama ogrozila svojo lastno prihodnost. Najlepša hvala, gospod Tibon. Mislim, da vsi zelo cenimo to predstavitev. As, as you hear. And if there are any lahko tudi slišite. Če na kaj niste mogli odgovoriti, potem prosim, pošljite to pisno. Donc, je vais... Glede Norveške pa nisem na tekočem, eh, se bom pozanimal in vas potem obvestil. Žal, gospod Tobon, sem tudi sam se ogledal ta dokumentarec, vem, kaj se dogaja na Norveškem, to je fascinantno. To se je potrebno ogledati. Poglejte si to tudi v povezavi s francoskimi državljani. Če želite, lahko na to odgovorite pisno. Hvala lepa še enkrat, To je bila zelo spodbudna razprava. Hvala lepa, da ste bili tukaj. Thank you, colleagues. Um, we're running uh, fairly late, but I think it... Hvala lepa. Pozni smo že. Ampak pa mislim, da je ta razprava bila zelo dobra. Gospa Gomeš bo predstavila četrtek poročilo o Kaleju. Hvala lepa, da ste ostali. Hvala lepa, da ste to omenili tudi v razpravi. Tako, kolegi, sedaj pa peta točka. Se prečujem tistim, ki ste čakali na to točko, malo smo že pozni, malo zastajamo. 5-6 skupna razprava. Sporazum o operativnem in strateškem sodelovanju med Ukrajino in Evropskim policijskim uradom, Europolom. In potem še sporazum o operativnem in strateškem sodelovanju med Gruzijo in Evropskim policijskim uradom, Europolom. Gospod Diaz de Mera bo prijazno nadomestil gospod Gabriel. Tako govorimo o snotku poročil in odločitvijo roko za predlogih sprememb. Gre za operativna sporazuma med Evropolom in Ukrajino ter Gruzijo. Poročevalka, kot sem dejal za poročilo med Evropolom in Ukrajino, je gospa Gabriel, za Gruzijo pa sem jaz sam, Bo pa Diaz de Mera sedaj omenil gospe Gabriel, spregovoril o dosejaju z Ukrajino. Gospod Diaz de Mera, prosim, beseda je vaša. Hvala, gospod predsednik. Kot ste ravno kar rekli, eh, je poročevalka gospa Marija Gabriel eh, in sicer gre tukaj za sporozum o operativnem in strateškem sodelovanju med Ukrajino in Evropskim policijskim uradom Europolom. Gospa Gabriel se upravičuje, ker danes ne more biti tukaj, da bi predstavila ta osnutek poročila. Prosila me je, da jaz to naredim v njenem imenu. Eh, tukaj gre za postopek posvetovanja o predlogu sveta, o tem, da se sprejme zaključek o eh, operativnem in strateškem sodelovanju med uh, Ukrajino in Europolom. Gre za izmenjavo informacij uh, in sicer so to informacije različne narave, uh, operativne, tehnične in tako naprej. Gre pa tudi za izmenjavo osebnih podatkov. Poročevalka si želi, da bi Libe podprl njeno priporočilo v zvezi s tem mnenjem. Ona ima pozitivno mnenje o eh, tem sporazumu. Eh, obstajajo jasni razlogi, zakaj bi Evropol moral eh, poglobiti sodelovanje z Ukrajino. Ukrajina je eh, ključna partnerica v vzhodnem partnerstvu. Skupaj se borimo tudi proti nezakonitemu trgovanju z ljudmi, proti kriminalu in tako naprej. In s tem sporazumom bomo prispevali k temu. Poleg izmenjavi informacij pa ta sporazum ponuja tudi skupno usposabljanje in pa preprečevanje kaznjivih dejanj. Sporazum eh, bi tukaj pomenil korak naprej, zato da Ukrajina postane ključni partner Evropske unije v boju proti organiziranemu kriminalu. Poročevalka želi povdariti tudi, da bo 1. maja 2017 stopila v veljavo nova uredba v Europolu, to zadeva tudi eh, izmenjavo podatkov o državljanih. In v povezavi s tem sporazumom o strateškem in operativnem sodelovanju bo komisija morala ta sporazum tudi oceniti in sicer pred majem 2017, še posebej z vidika varstva pravic in eh, podatkov. Mm, komisija bo morala eh, o tem obvestiti tudi parlament. Zdaj pa še nekaj v zvezi z Gruzijo, kajti pri tem poročilu je gospa Marija Gabriel soporočevalka oziroma poročevalka v senci. Torej o Gruziji bom spregovoril takrat, ko ste vi predstavili svoje poročilo. Um, hvala lepa. Sorry, I was just looking at this is Iskal sem pravi dokument. Ja, bil sem že malo naprej, gledal sem uh, premestitve. Se opravičujem, gospodu Diazom. Torej, kar se tiče Gruzije, naj dodam, da obstajajo jasni operativni razlogi, da bi Europol razvil sodelovanje, odkrpil sodelovanje z Gruzijo. Gruzija je vedno bolj pomembna v boju proti terorizmu in organiziranemu kriminalu. Še bolj specifično glede na to, da je tranzitna država tako imenovanih tujih borcev in ključni partner v boju proti organiziranemu kriminalu. In to je jasen pomislek. Zato je sklenitev sporazuma o operativnem in strateškem sodelovanju pomembna za boj proti terorizmu in organiziranemu kriminalu, ki je mednaroden po definiciji sami. Naj povem še nekaj o postopku. Sklenitev tega novega mednarodnega sporazuma je predlagana na podlagi trenutne sklepa Europola z leta 2009. Maja 2016 je nova evropska uredba začela veljati, v katerem so postopki za sklepanje mednarodnih sporazumov, prav tako pa tudi Eh, določbe in varovalke za zaščito osebnih podatkov evropskih eh, državljanov, ki so bili predvsej spremenjeni po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe. Vendar pa bi naj sedaj ta nova uredba začela veljati 1. maja 2017, do takrat pa veljajo trenutne določbe sklepa Europola. Sicer je razočaran, da Evropski parlament ne more v tem postopku odigrati svoje polne vloge demokratičnega nadzora, ampak v 25. členu je napisano, da mora komisija oceniti vse določbe, še prav posebno tiste, ki zadevajo varstvo podatkov, ki bodo v vseh sporazumih in ki so sklenjeni pred 1. majem 2017. In komisija mora potem obvestiti parlament o teh eh, postopkih in tudi po potrebi o tem, da je potrebno se ponovno izpogajati, da je potrebno te sporazume ponovno izpogajati. To sem želel torej povedati, mislim, da je ta dosje precej eh, jasen, vendar pa, če želi morda kdo od poročevalcev senci prispevati, prosim. Gospod Dias de Mera. Še kdo? Gospod Štetina. Gospod Štetina, potem pa gospod Dias de Mera. Oh, Ana Gomez tudi, seveda. Gospod Štetina, najprej. E, ja- Hvala lepa. Gospod predsednik, naj opozorim na nekaj. V AFET-u smo pogosto imeli upravka z dejstvi, ki imajo upravka s selektivnim pravosodjem v Gruziji. Lahko bi se zgodilo, da bi Gruzija Evropo še enkrat prosila za to, da bi nekdani predsednik Sakašviri bil izročen. Sedaj je v tujini. Vesel bi bil, če bi torej, ta selektivni način uporabe pravosodja in ta drža trenutne gruzinske vlade bila predmet uradne kritike, kajti to je nekaj, kar ne spada pod vrednote Evropske unije. In to pravim z dožnim spoštovanjem do Gruzije, države, ki jo imam zelo rad. Hvala lepa, Ana Gomeš. Hvala lepa. Vodila sem pozvalno misijo volitev v Gruziji. Svoštetina je tudi bil tam. Naj povem, da menim, da ne govorimo tukaj o Interpolu, govorimo o sodelovanju z Evropolom in to pride kot posledica vizumske liberalizacije sporozuma, ki smo ga sprejeli in svet je to ravno kar potrdil. To je zelo pomembno. Pomembno je jim povedati, da je to v njihovem, pa seveda tudi v našem interesu kolektivne varnosti. Gotovo obstajajo težave na področju pravosodja, vendar pa se razmere definitivno izboljšujejo in še več sodelovanjem med Gruzijo in Europolom lahko omogoči, da bomo šli v pravo smer. Ne bi bila negativna, raje nasprotno bi bila pozitivna. Hvala lepa, predno bi beseda Diaz de Mera in to so bili dobri pripombi, kar se Gruzije tiče, potem se zahvaljujem za to. Sedaj pa Diaz de Mera. Gracias, señor presidente in realitet. Hvala, gospod predsednik. Eh, Marija Gabriel ima naslednje mnenje. Gruzija lahko postane ključna partnerica v boju proti terorizmu in proti organiziranemu kriminalu, eh, vključno s korupcijo in pa s trgovanjem z ljudmi. Eh, zato bi sklenitev tega sporazuma bilo priporočilo z moje strani, torej strani gospe Gabriel ki ga zdaj jaz predstavljam. Ta sporazum o sodelovanju vključuje tudi izmenjavo osebnih podatkov. Europol na Gruzijo gleda kot na tranzitno državo za tako imenovane tuje borce. Treba pa izboljšati tudi sodelovanje na področju izmenjave informacij eh, z Gruzijo kot strateško partnerico in Zdaj je ključni trenutek za to, da se ukrepi mednarodno sodelovanje v boju proti terorizmu in organiziranemu kriminalu. Hvala lepa. Much, Hvala, gospod Diaz de Mera. Hvala, gospod Štetina in gospa Ana Gomeš. Hvala za uh, vse te pozitivne komentarje, da gremo tako pri Ukrajini kot Gruziji v pravo smer. 25. oktober ob 12. je rok za vlaganje predlogov sprememb. Hvala vsem za prispevke, hvala gospodu Diazu de Meri, ker je nadomestil gospod Gabriel. Zdaj pa prehajamo na sedmo točko. Gre za izmenjavo informacij za sistem eh, zgodnega opozarjanja in postopek ocene tveganja za nove psihoaktivne snovi poročevalec je Mihao Boni. Zdaj pa bomo slišali poročilo komisije v zvezi s temi temami. Komisijo bom prosil, če lahko poda svojo predstavitev, potem pa bom prosil še gospoda Bonija in pa mislim, da tudi gospod Beseril, da nam spregovori o tem. Najprej pa komisija, izvolite. Yes, uh, good afternoon, Ute Pozdravljeni, sem Ute Štigel iz DG Home, uh, enota za boj proti drogom in organiziranemu kriminalu. Ta predlog je pravzaprav izid dolgih pogajanj o novem pravnem okviru za nove psihoaktivne snovi. Že leta 2013 je komisija predlagala svežen dveh predlogov, eh, s katerim bi modernizirali in pospešili delovanje Evropske unije na področju teh novih psihoaktivnih snovi. Te se v zadnjih letih eh, vse pogosteje pojavljajo. Zdaj poznamo približno 100 novih snovi, ki jih tudi naša agencija vsako leto pregledajo. Naša agencija v Lizboni je to. pogajanja v svetu niso dobro napredovala, kar se tiče tega svežna iz leta 2013. In ta predlog je pravzaprav zdaj rezultat kompromisnega pristopa, ki eh, smo ga razvili pod nizozemskim predsedstvom sveta. In to je potem vodilo do dogovora v svetu, komisija ta dogovor podpira. Um, gre pa za pogajanja o direktivi, o direktivi, ki bo zagotovila sistem za kriminalizacijo novih psihoaktivnih snovi. Pogovori o tem se bodo nadaljevali v svetu na podlagi prvotnega predloga komisije. Komisija pa je podala ta predlog zato, da se vzpostavijo tudi določbe o sistemu za oceno tveganja in pa sistemu zgodnega opozarjanja glede teh uh, novih psihoaktivnih snovi. Eh, imamo tudi eh, centr za spremljanje drog in pa odvisnosti od drog v Lizboni, eh, ki ga zadeva ta predlog. Ta predlog je treba obravnavati kot svežen skupaj z direktivo, ki temeli na členu 83 in ki še vedno temeli na prvotnem predlogu komisije iz leta 2013. Morala bi tudi omeniti, da je odbor Libe že bil obveščen o tem dogovoru, ki je bil dosežen v svetu. V Koreperju sta oba poročevalca to uvrstila na dnevni red za 15. juni. Stališče je bilo eh, potem sprejeto, namreč, da se to obravnava kot svežen in da se uh, sodeluje svetom in komisijo, torej, da se skuša zagotoviti čim prejšnji dogovor med obema institucijama. Delo v svetu dobro poteka, svet razpravlja o teh dveh predlogih kot o svežnju. E, imeli so že tri sestanke na to temo, še trije pa bodo potekali do božiča. Mi kot komisija iskreno upamo, da bomo k malu prišli do splošnega pristopa v svetu in da bo celoten svežen potem postal tudi predmet razprave z Evropskim parlamentom. Amandmaji k tej uredbi, namreč ko gre za Centr za nadzorovanje drog in zasvojenosti, eh, so namenjeni temu, da se predlog dopolni z novimi psihoaktivnimi snovmi, Eh, iz te predpostavke želimo izhajati, eh, tudi ko bo šlo za vse prihodne ocene. Toliko z moje strani. Hvala. Gospod Bon, izvolite. Hvala, dragi kolegi. Zadovoljen sem, da smo končno prebili led, ko gre za nove psihoaktivne snovi. Skupaj s komisijo in svetom smo se odločili, da bomo delali na podlagi novega pristopa. Vse smo vas o tem obvestili junija na zasedanju odbora Libe. Moramo pa se seveda zavedati, da je Evropski parlament eh, potrdil to odločitev eh, in to že na glasovanju leta 2014. Ko gre za eh, predlog izboljšanja oziroma spremembe uredbe o centru in ko gre za oceno in analizo tveganja. Je bilo to vse skupaj poenostavljeno zato, da bi eh, napredovali hitreje. Veseli me, da je bilo vključenih tudi veliko predlogov parlamenta iz leta 2014. Vendar pa je ta novi predlog seveda drugačen kot tisti, ki je bil izglasovan v parlamentu leta 2014. Vendar pa je bolje, da smo prišli do te rešitve in da bomo lahko začeli z izvajanjem, kot pa da eh, smo še vedno ujeti eh, v neki blokadi. Govorili smo tudi o proračunu z eh, MCDDA, torej Centr za spremljanje drog. Sam bom poročilo predstavil na odboru Libe v četrtek moram vam povedati, da eh, sem želel tudi eh, nadalje izdelati naše mnenje o eh, oceni in analizi tveganja. Kot je bilo omenjeno, kot je rekla komisija, smo se odločili, da bomo delali na podlagi oziroma na celotnem svežnju, da bomo združili oba predloga. Komisijo in svet sprašujem, kako daleč je prišlo delo na direktivi in v imenu kolegice Terese Jimenez, ki je odgovorna za direktivo, želim tudi zelo jasno povdariti potrebo, da mora delo eh, glede uredbe MCDDA eh, in pa direktive biti usklajeno in mora potekati sočasno. Hvala. Hvala, Mihal. Nimam pred sabo seznama govornikov, ampak eh, nekaj sem si vas zapomnil, tako da bomo začeli. Eh, gospa Stevens je prva na vrsti. Hvala, gospod predsednik, gospe in gospodje. Moja skupina EKR eh, je nasplošno zadovoljna s sistemom zgodnega opozarjanja in tudi z bolj učinkovitim pristopom do novih psihoaktivnih snovi zelo pozorno spremljam predlog komisije, ni razloga, zakaj ga ne bi podprla. Mislim, da tudi poročilo poročevalca gre v pravo smer. Rada pa bi, da mi komisija razloži eno tehnično zadevo. V vašem pravnem osnutku ste rekli, da bo vzpostavljen center, ki bo izvajal raziskave. Druge agencije Evropske unije bodo lahko ta center uh, oziroma komisija bo lahko eh, naročila tudi pri drugih agencijah ehm, različne eh, raziskave. No, v zvezi eh, s temi študijami imam dve vprašanje. Ali se komisija lahko odloči prej kot znanstveni odbor, da je neka študija koristna? In ali bomo uporabljali iste kriterije. Ali ni bolje, da centr pripravi neko začetno študijo in potem, če oni menijo, da je potrebno eh, nadaljevati na tem področju, bi potem komisija z znanstvenim odborom to naročila. Tako nam ne bi bilo treba izgubljati toliko časa in eh, bi hitreje prišli do ustreznega postopka. Hvala. Ana Gomeš, podpiram to, kar je povedal gospod Boni. Namreč to, da je nujno zagotoviti tudi ustrezen proračun za centr MCDDA. Rada pa bi izpostavila še naslednje. Ne smemo pozabiti eh, tega, kar smo se naučili na obisku na kitajskem. Številne od teh novih psihoaktivnih snovi so rezultat neke majhne spremembe v molekuli oziroma v molekulah in kitajski za to ni mar, kaj ti pravi, da to ni toliko za uporabo, ampak za izvoz. Mislim, da moramo MCDDA-ju zagotoviti vso našo podporo. Eh, bi pa to morali sprožiti tudi v okviru našega dialoga eh, s Kitajsko, kajti ne moramo dovoliti, da se stvari eh, nadaljujejo na ta način. Hvala. Ana Het. Repertojna frogan o Hvala, sem poročevalka v senci za to temo. Sodelujem z gospodom Bonijem zdaj že kar nekaj časa. Tako trenutni predlog kot prejšnji predlog o psihoaktivnih eh, snoveh res eh, skušata biti proaktivna. Eh, uvesti, skušati bolj aktivne, bolj proaktivne in učinkovite ukrepe. Dolgo že potekajo pogajanja in če je to zdaj prava pot do rezultata, potem mislim, da je vse skupaj pozitivno. Stališča socialdemokratov pozdravljamo predlog komisije. To nam ne povzroča nobenih težav. Mislim pa, da moramo zagotoviti, da se bodo stvari začele čim prej izvajati. Hvala, Ana. Zdaj pa še Tomas. Hvala, gospod predsednik, hvala za besedo. Stališče Evropskega parlamenta je jasno že nekaj let, že dve leti sistematično delamo na tem, da bi povečali proračun za EMCDD. Sporočevalcem, gospodom Bonijem, smo res skušali biti sistematični, vendar pa problem ne obstaja na evropski ravni, ampak na ravni držav članic. Države članice niso sposobne pravočasno odreagirati na številnih področjih, ki so povezana z drogami. Od gospodarske krize leta 2009 naprej je. Eh, bilo zniženih veliko sredstev za boj proti odvisnosti od drog. To se samo še stopnjuje z leti. Sam sem delal tudi z ljudmi eh, na cesti, srečal sem se s številnimi odvisniki in svojega nekdanjega kolega, ki je bil prav tako socialni delavec, eh, sem srečal pred šestimi meseci, rekel je, da je odvisnikov vse več. Problem pa ni, da se nismo sposobni odzvati na spremembo v molekulah. Lahko se odzovemo, ne moremo pa se odzvati ustrezno na ravni držav članic. Zato pozdravljam to direktivo in pa tudi Evropsko komisijo, ker je proaktivna na tem področju. Mislim, da je hvale vredno to, da poročevalec skuša zagotoviti ustrezna sredstva, skuša Eh, povečati proračun in se sistematsko lotiti odvisnosti od drog. Vendar pa na ravni držav članic informacije niso ustrezno uporabljene. In to je tisto sporočilo, ki ga moramo poslati svetu. Svet ministrov mora izvedeti za to, tako da bodo notranji ministri res začeli sodelovati z agencijo, ki je dejavna na področju boja proti odvisnosti. Komisijo prosim, če se lahko na kratko odzove, ker smo že zelo pozni. Hvala. Ja, zelo na kratko. No, kar se tiče stanja uh, stvari glede pogajanj o direktivi, direktiva bo vsebovala definicijo novih psihoaktivnih snovi. Najpomembnejši del pa je, da bo vseboval tudi sistem, kako kriminalizirati škodljive substance po postopku ocene tveganja. To oceno poda center in to je tista glavna vsebina direktive. Pogajanja dobro napredujejo. O obeh stvarih se pogajajo skupaj v svetu. Upamo pa, da bo sprejet splošni pristop eh, v svetu nekje do začetka naslednjega leta. No, ko gre za oceno novih snovi, eh, še tukaj naj nekaj povem. Sistem, ki je predlagan, je zelo podoben sistemu, ki zdaj obstaja. Eh, imamo neko začetno poročilo, ki ga lahko pripravi center. Mm, tukaj gre za sistem zgodnega upozarjanja glede vseh teh snovi. Vključene so tudi informacije o novih eh, substancah, ki se pojavljajo. Lahko pa eh, to sproži tudi komisija ali pa svet. Tako poročilo torej lahko pripravi centr, komisija ali svet. Po taki oceni pa lahko komisija prosi tudi za oceno tveganja, če obstajajo dokazi, da se uporablja takšna substanca. No, tretji korak na osnovi te ocene tveganja in to je potem del direktive. To je nekaj, česar eh, zdaj ne morete videti v predlogu uredbe. Potem pa obstaja tudi postopek za kriminalizacijo tistih snovi, za katere je bilo ugotovljeno v oceni tveganja, da so škodljive. Na koncu pa lahko samo pozdravim tudi predlog. Eh, za dialog s Kitajsko, kjer je izpotreben. Eh, s tem se seveda strinjam. Hvala. Hvala še gospod eh, Boni za zaključne besede. Ne, hvala. 20. oktobra bo predstavljen osnotek poročila. Hvala vsem kolegom za vaše prispevke. No, kolegi, zdaj pa malo pozno prehajamo na naslednjo točko. In sicer sicer so to točke 8, 9 in 10, obravnavali bomo skupaj v okviru skupne razprave. Prosil bom Martina Verveja in Henrika Nilsena, da se mi pridružite tukaj za govorniškim pultom. If you want to, yeah, if you want to come to the podium. So as Martin Verwey um, No, sam bom zdaj, eh, ko boste gospoda se mi pridružila tukaj, eh, predstavil to temo. Gre za skupno obravnavo treh točk. Eh, to je vse relevantno za prosilce za azil v Grči. Najprej, ko gre za preselitev. Naj kolege spomnim, da smo maja ali junija imeli, že, smo že prejeli eno poročilo gospoda Martina Vejverja. Verjetno vas zdaj zanima, um, kaj se je na tem področju zgodilo. Spomnim naj vas samo na, dve, na dva sklepa sveta eh, iz septembra 2015. Šlo je za preselitev 160 eh, tisočev prosilcev za eh, mednarodno zaščito iz Italije in Grčije v druge države. Septembra je parlament se potem ni bil sposoben dogovoriti. da naj bi 54 eh, tisoč mest za preselitev iz Italije in Grčije bilo na voljo tudi za premestitev eh, sirijcev iz Turčije. Gospod Vervej koordinira delo komisije na tem področju, gospod Nilsen pa je vodja enote za azil in on bo predstavil situacijo na področju preseljevanja in premestitev. Eh, kot tudi situacijo prosilcev za azil in beguncev v Grčiji v povezavi z uredbo Dublin 3. Vsi kolegi, ki vas zanimajo te teme, ste gotovo tu z nami. Eh, naše poročevalke za eh, preseljevanje Ske Keller pa danes ni tukaj, tako da jo bo nadomestila kolegica. Najprej bo besedo dobil gospod Vervej da predstavi, uh, kako je s tem, uh, torej kakšen je položaj na terenu. Hvala, osredotočil se bom na eh, predvsem na izjavo EU Turčija. Evropska komisija je objavila poročilo o izvajanju, to je tretje poročilo te izjave. Poročilo zaključuje, da kljub uh, Izzivom na tem področju se je izpolnjevanje poglobilo. Eh, ni več toliko prihodov, ni več toliko eh, žrtev, eh, prizadeti pa so bili predvsem tihotapci in njihovo število se je zmanjšalo. No, naj povem nekaj številk. V šestih mesecih pred izvajanjem te izjave je več kot 730 tisoč eh, migrantov prišlo v Grčijo. V šestih mesecih pa je bilo teh migrantov samo eh, še 18 tisoč. Razlika je torej bistvena in eh, to zmanjšanje je imelo tudi velik učinek na zmanjšanje števila mrtvih in pogrešanih v Egejskem morju v šestih mesecih eh, med aprilom 2015 in oktobrom 2015 je 582 eh, ljudi izginilo v Egejskem morju. V istem obdobju letošnjega leta pa je bilo eh, takih ljudi samo še 48. Razlika je torej več kot 430 ljudi to eh, kaže na to, da izjava med EU in Turčijo dosega rezultate. Tudi eh, prihodov je bilo eh, manj prej Grčije, v srednjem sredozemlju se je to število malo povečalo, ampak samo za nekaj tisoč. In če si ogledamo sestavo teh migranskih skupin, vidimo, da gre za zelo različne skupine ne gre za iste ljudi, um, ki so prej potovali v Grčijo in bi zdaj uh, uh, šli po drugih poteh. Skupine uh, v povezavi z EASom tudi delajo na vseh žaričnih točkah. Migranti lahko prosijo za azil, uh, individualno se pregleda vse prošne, vsak se lahko tudi pritoži in doseže to, da. Uh, je zavrnjena uh, prvotna odločitev, migranti se tega pozlušujejo, uh, Eh, zaenkrat je bilo vprašanih okrog 4000 oseb. 488, eh, eh, to je številka iz prejšnjega tedna. Toliko pritožbam je bilo torej, ehm, ugodeno. Potem imamo tudi prošnje za pomoč prek UNHCR. Uh, uh, komisija je skupaj z različnimi eh, partnerji, eh, naprimer z UNHCR in eh, drugimi, z grškimi oblastmi organizirala tudi ozaveščanje, imeli smo veliko srečan, migrante se obvešča o njihovih pravicah in različnih možnostih, ki so jim na voljo v njihovih jezikih. Zdaj s tem nadaljujemo tudi na zelo strukturen način. Na vseh žariščnih točkah imamo tudi informacijske točke. E, komisija potem zagotavlja tudi pomoč, namreč spremstvo za e, mlade brez spremstva. Naprimer na tem področju smo dobili 600 mest več kot e, na zadnje, ko sem bil tam. Skrbimo tudi za stanovanja, hrano in tako naprej, torej za humanitarno pomoč. Delo je seveda treba okrepiti, eh, zato da se bomo soočili z povečano potrebo na otokih. Treba je povečati tudi pritožbene odbore. O tem smo se dogovorili tudi z grškimi oblastmi. Um, torej, Danes je takih odborov šest, dobili naj bi jih eh, trinajst, če bo šlo vse po načrtih. Predvideva se tudi nadaljne povečanje osebja strani EASA. To je tudi nujno in države članice bomo pozvali na izpolnijo svoje obljube na tem področju. No, še eno področje, kjer je treba narediti več, eh, pa je naslednje, treba izboljšati pogoje na otokih. Pogoji so postali težki, kajti eh, število ljudi, ki so eh, ostali na otokih, se je povečalo. Dolgo časa traja, da je obravnavana njihova prošnja za azil. To seveda prinaša spremembe za eh, prosilce za azil same, kot tudi za prebivalstvo teh otokov in na tem področju je treba narediti več, kot sem rekel. Glede eh, Turčije in eh, premestitev pa bom kratek, kajti gospod Nilsen bo povedal več o tem. Sistem je dobro vzpostavljen, okrog 2000 sircev je bilo vključenih v premestitveno schemo, komisija je pospešila premestitev izvajanje in tudi zagotavljanje sredstev. 2,2 milijarde je bilo trenutno dodeljenih, 1,2 eh, jih je bilo že uporabljenih. Pa še nekaj pomembnih točk eh, v okviru te, eh, tega sklada bi poudaril več kot eh, pol milijona oziroma skoraj pol uh, milijona eh, sirskim otrokom je bil zagotovljen dostop do šolanja. Tukaj se zagotavljajo nepovratna sredstva, komisija pa zagotavlja tudi varnostne mreže 340 uh, milijonov za približno en milijon sircev. komisija razpravlja tudi o tem, da naj bi eh, sprostili vizumski režim za turške državljane, vendar pa bo končna časovnica pri tem odvisna od tega, kako bo Turčija izpolnjevala sedem eh, temeljnih kriterijev. Eh, s tem pa bi tudi zaključil. Hvala. Uh, Hvala lepa. Veliko vprašanj bo, tako da je potrebno biti kratek in jedenat prosim, da bo tudi gospod Nilsen, kar se daje denat. Vprašam bo veliko. Prosim, gospod Nilsen. Uh, uh, uh, Hvala lepa. Naj začnem z nekaj najpomembnejših vprašanji. Ko smo vevili poročilo, smo imeli 6500 ljudi, ki je bilo premeščenih iz Italije in Grče skupaj. Danes smo pri številki, ki je nad 6000, skoraj polovica od te številke je bila premeščena od našega zadnjega poročila 13. julija. To torej kaže, da končno razmere, da se razmere izboljšujejo. Razlog, vedno več zavez držav članic, postopki v Italiji in Grčiji so tudi že uvedeni, se uveljavljajo, prav tako pa jaso podpira postopek procesiranja prošen. Potrebno pa je izboljšati še ta tempo, še prav posebno, kar se tiče zaveze držav članic, tako kar se tiče celovitega števila, kot tudi kar se tiče mm, potem uveljavitve zavez. Potrebno je zagotoviti, da bodo države članice se odvale hitreje na prošnje za premestitev, po nekaterih državah članicah pa opažamo, da je stopnja zavrnitev veliko previsoka. Kar se tiče Grčije, so spremne zmogljivosti in centri za premeščanje, nekaj, kjer je potrebno še narediti nekaj napredka, kar se Italije tiče, pa se moramo sedaj osredotočiti na novi protokol za premestitev, kar se tiče postopkov za varnostne preglede, o katerih smo se dogovorili septembra. Na kratko o premeščanju, sedaj smo približno pri polovici 11 tisoč od 22 tisoč jih je bilo premeščenih, čeprav posebno iz Turčije, Jordanije in Libanona. To vključuje premeščanje po sporozumu med EU in Turčijo 1 proti 1, kot je bilo omenjeno, prižno 2000 srcev smo iz Turčije že premestili. Pozitivno je od zadnjega poročila odrežba novih držav članic, ki sodelujejo sedaj v teh prizadevanjih za premestitev iz Turčije. toliko torej o premestitvi, sedaj pa priporočila komisije, kar se tiče transferjev, da bi podapljeno v Grčjo. Kot veste, to so spendirano leta 2011 po primeru človekovih pravic pred sodiščem. Komisija je februarja in junija letos predstavlja priporočila o korakih, ki jih mora Grčija storiti, da bi se ti transferi nadaljevali. V zadnjem priporočilu pravimo, da je napredek bil dosežen strani Grčije, praktično, na praktično vseh področjih, vendar pa še vedno nezadostno, tako da je potrebno še zagoditi dodatna prizadevanja, še prav posebno na področjih, kot so uh, eh, spremne zmogljivosti, vprašanja, ki so povezana z mladoletnimi brez spremstva, osebje v centrih, regionalni azilni centri in nekateri postopki, postopkovna jamstva, kot je dostop do učinkovitega pravnega sredstva in pravne pomoči. Priporočila bolj podrobno izpostavljajo specifične ukrepe, ki mislimo, da jih Grčija mora sprejeti na teh področjih. Prav tako pa omenjamo dejstvo, da mora to biti v širšem kontekstu, glede na velike izzive, s katerimi se Grčija sooča, tako kar se tiče novih prošen za azil, kot tudi prizadevanj Grčije glede premestitve. Za spremljanje situacije pa pričakujemo poročilo Grčije o izvajanju teh priporočil. Na to vprašanje se bomo vrnili decembra z novim priporočilom komisije glede na doseženje napredek in kontekst bi lahko potem navedli počasen zagon spet transferjev po Dublinu. Vendar pa to bo odvisno od napredka. In potem še seveda odgovornost za odločanje o dejanskem spodobju dejansko spet postavitvi eh, transferja. To bo odvisno od eh, sodišča in od posameznih primerov pred sodišče. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Nilsen, da ste bili tako kratki in dedanati. Veliko kolego se vas je javilo. Prebral bom, kdo vse se je javil. Potem pa bom zaključil seznam z eh, govornike. Prisluhnite temu, torej poslušajte, kdo je na seznamu. Povejte, če ste na seznamu, če ne želite, mi tudi povejte. Zaključili bomo seznam najprej Björk. Scott Keller is not here for relocation, so... Keller ni za premestitev, tako da bo potem korac obet, potem pa Ernst. Then, uh, Mr. Kirkos, then Mr. Coelho. Kirko, Coelho, Gomes, Intfeld, Weidenholzer, Zdechovski, Zippel, Rahachov in Spinelli. Še kdo? Soraya in to je to. Zaključujem seznam govornikov. Konec. Zaključenje. Želimo si tudi zelo podrobnih odgovorov naših dveh kolegov z komisije na to pomembno temo. Ne želimo si splošnih govorov, zato ker ne bo dovolj časa. Nihče drug, prosim. Soraya, post je zadnja. Držite se dveh minut, prosim. slišal eno minuto, dve minuti, dve minuti. Dve minuti, prosim, vendar pa prosim res, dve minuti. Bjork, poročevalka za preseljevanje. Hvala lepa. Kar se premestitev tiče, kot veste, to ni enako preselitva. Tako da moramo biti jasni. Preselitve tukaj imajo na HCR kriterije za ranljivost, dolgo tradicijo in mislim, da moramo ločevati. Ta parlament je zavrnil dogovor 1.1 in premestitev, ki je bila navedena v tem okviru. Mislim, da je to potrebno upoštevati. Prav tako mislim, da je pomembno, da vemo, da spontani prihodi se ne bodo kar ostavili, zato ker imamo premeščanje. In to tudi ni smisel tega. Če si sedaj ogledam nekaj teh elementov, kar se tiče premestitve, V poročilu sedaj berem glede struktur in postopkov, ki so na voljo. Pet ali šest tisoč oseb, seveda strukture in postopki niso še uveljavljeni. Vemo, da ni dovolj osebja za procesiranje. Prašam, kje je struktura, kje je osebje? Sprašujem, moramo imeti časovni razpored za to, da bodo prišli in da bodo lahko obdelali vse prašnje. Bila sem tam, gledala sem si razmere, še posebno za ženske in otroke. In resnično pogrešam poglavje na to temo glede mladoletnih brez spremstva. Verjetno bodo drugi zastavili še bolj konkretno vprašanje, vendar pa želim vedeti, kako je z otroki in ženskami. Veliko jih čaka na združitev na, z družinami, združitev z družinami po Dublinu. Imajo pravico, da tega pa tega nimajo. Na švedskem, Nemčiji so družine in drugih državah in to moramo rešiti. To je drugo vprašanje. In razmere so zelo ranljive v taboriščih in nastanitvenih zmogljivostih v Krčiji kar se tiče preselitev, pa je zelo dobro, da sodeluje vedno več držav. To je najbolj opogumljajoče. Sedaj pa moramo biti zelo previdni, tako da bomo nadaljevali s politiko, ki lahko podpira ta pozitiven razvoj dogodkov, ne pa temu škoduje. In delala bomo v tej smeri s komisijo in poročevalci v senci. Kar se davinskih transferjev Grčije tiče, zdi se mi skoraj kot nočna mora da bi sedaj spet to spodbudili. Sedaj imamo ljudi, ki so v Grčiji, obtičali v Grčiji, pa imajo pravico, da jih premestijo nekam v EU. Sedaj pa do konca leta bi naj spet nadaljevali s transferji. To se mi ne zdi smiselno, to se mi zdi neumnost. Hvala lepa. Žal mi je, da sem tako strok pri tem pomembnem vprašanju. Dveh minut se držite, prosim. Gospa Koraca Bild. Hvala lepa. Hvala lepa komisiji za odlično poročilo. Dejansko sem bila na jugu Turčije, krok Bodroma in Mule, prejšnji teden. In pogovarjala sem se z UNHCR, nevladnimi organizacijami, ki pravljajo odlično delo. In moram reči, da je jasno, da so razmere pod nadzorom organov kar se tiče izvajanja sporozuma, pa nas jim bo to všeč ali ne. Pač ne dovoljujejo ljudem, da bi šli na obale. Imajo nadzorne točke in sedaj ljudi, namesto da bi jim dajali kartice, da ostanejo v regiji Mula, dajo druge kartice, ne morejo ostati 30 dni, morajo iti v notranjost Turčije. Prav tako pa nadaljujo z reševanjem ljudi na morju, čeprav jih prihaja vedno, eh, predvsem manj naj si nam bo všeč ali ne. Tak je ta sporozum in izvajajo ga. Veliko težav, pa potem posameznih primerov, za katere poskrbijo NHCR, nevladne organizacije. To pomeni, da humanitarne razmere niso idealne, sploh ne. Vendar pa oblasti skušajo storiti vse, kar je v njihovi moči, da bi sporozum izvajali. Želim pa poprašati o namenitvi sredstev. Sredstva je potrebno uporabiti hitro. Kar se tiče tega ljudi, s katerimi se sem pogovarjala, menijo, da zaenkrat še ni bilo vse dobro porabljeno. Tudi kuponi za obroke, ali se to učinkovito uporablja, imamo eh, razdelitev na srce in ne srce. Mislim, da je potrebno doseči tudi ne srce in potem v Grči so razmere veliko slabše. In mislim, da je izjemno pomembno, da prek retorike razumemo pomen sporozuma, se ga držimo. Če sporozum ne bo daroval, bo ste destabiliziral Grčijo, ki si tega ne more privoščiti. Ne more si privoščiti še več prošilcev za azil v tem trenutku. Pa tudi v Zahodni Balkan bi bil destabiliziran vse države. Gospa Ernst, prosim, Kornelija. Hvala lepa za predstavitev. Tri vprašanja. Prvo zadeva sporozum je v Turčja, o katerem ste govorili, ki, tako, ki bi naj bil tako neverjetno uspešen. Strani UNHCR, Europe, eh, direktora za Evropo, smo dobili informacije, da za razliko od tega, kar je dejal gospod Avramopoulos, Sirci, ki so jih vrnili iz Grčije, ne dobivajo statusa začasne zaščite. Kako to obravnavate? Kako ste vplivali na Turčjo, da bi dobili ta status zaščite? In drugič, velike težave obstajajo v Grčiji s tistimi begunci, ki so sedaj tam. To ne velja samo za srce, tudi ne na druge, Afganistance in tako dalje, temveč tudi na izide. V nekaterih pokrajinah imamo taborišča izidov, ki, kjer živijo pod katastrofalnimi razmerami, naprimer grovje Olimp. Po izjavah lokalnega prebivalstva ljudje ne bodo preživeli zime in potrebujejo nujno pomoč. Grčija pa tega ne zmore. To je druga točka, vaše stališče. Tretja točka, zakaj ustrezna sredstva strani EU, vključujoč prevajalcev in drugega osebja, niso v zadostni meri na voljo, niso prišli v Grčijo, zakaj še vedno obstaja to pomankanje osebja strani EU. Potem še zadnja točka. V trenutnih razmerah, torej sploh ne moremo govoriti o tej veliki uspešnosti. Zato me zanima, kakšno pojasnilo imate za to, da se sedaj te premestitve dogajajo. Kaj se je spremenilo, da bi sedaj imeli te transferje, da bi lahko zagotovili transferje nazaj v Grčijo? Gospod Kirkos. Hvala lepa. Zelo pozorno sem prebral to poročilo in vidim kar nekaj pozitivnih elementov. Sedaj se vse skupaj ureja. Zdi se, da nam uspeva pri naši misiji. Vendar pa, kar se številk tiče, se mi zdi, da bi naj obdelali 500 prošen na mesec. Prihaja pa 80 ljudi na dan na otoke. To pomeni, da jih 2000 ne bomo mogli obdelati. Mislim, da moramo torej spremeniti te naše cilje, da bomo bolj realistični. Potem 20 tisoč premestitev, to je naš cilj, tega sploh še nisem videl. Niti blizu nismo temu cilju pomoč Grčiji pa prihaja za mudo. In to se potem predstavlja kot grška težava. kar se tiče držav, ki sprejemajo begunce in tistih, ki bodo zimo preživeli v Grčiji, govorimo tudi o tem, da bi potem podabljeno ljudi vračali nazaj v Grčijo. In to potem še še bolj otežuje naše delo, ko skušamo najti nastanitev za ljudi iz taborišč. Grčija ni v stanju, ko bi lahko izpolnevala dublinske kriterije in zdi se mi neverjetno, da bi sedaj vračali ljudi v Grčijo. Ne bodo v tem trenutku smeli pošiljati beguncev v Grčijo. Seveda skušamo zagotoviti dostojno življenje tistim beguncem, ki jih imamo. Vem, da je to samo posvetovalno poročilo. Ne smemo pa pomešati preselitev in premestitev. Kajti edini rezultat tega bi bil, da bi se potem države izogibale svojim obvezam glede premestitev. O tem je potrebno premisliti. Hvala lepa, sedaj pa gospod Intfeld. Thank you, chair. Uh... Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa obema gospodoma za njuni predstaviti. Poleg vprašanj, ki so bi že bila izpostavljena, imam še samo nekaj vprašanj. Vidim, to je nekoliko delikatno, kaj ti zagotavljate izvajanje nečesa, glede česa, glede česa smo se dogovorili, mi pa smo kritični do tega na politični ravni. Na to se bom vrnila. Poleg vprašanj, ki so že bila izpostavljena, bi rada izvedela tole. Vedno me nekoliko preseneča pomankanje odziva, kolikor vidim, na poročila kršitev človekovih pravic. To sem sedaj videla v novicah tudi o desničarjih v Bolgariji, ki potiskajo ljudi nazaj v Turčijo, pa oblasti zamižijo. Vidimo, da, slišimo, da so streljali na ljudi. Te zgodbe se vračajo, tako da niso to samo posamični incidenti. Rada bi vedela, kako preverjate poročila o teh kršitvah in kaj storite glede tega. Rečete kaj Turkom ali v tem primeru Bogaram, veste kaj, tole pa ne bo šlo, tega pa ne počnite več. Ali ste v stiku z organizacijami za človekove pravice, na primer. In potem drugič pravite, da smo uspešni, ker je vedno manj ljudi, ki prihaja, vendar pa vemo tudi, da prihaja več ljudi po drugih poteh. Kaj več o tem, prosim? In potem mislim, da besedica uspeh ni prava oznaka za trenutne razmere. V bistvu gre za omejevanje še večje škode. In potem ta sporozum, v bistvu ni sporozum, to je samo izjava, spočelo za tisk. To nima pravne podlage. Gospod Tobon je to prej omenil, defensor de la droit, da moramo o tem govoriti. Da, ja, ja se bom končala. Torej, potrebno bi svet bilo spraviti pred sodišče. Je pa kar nekaj pogojev, ki so pomembni. Vizumska liberalizacija, o tem ste tudi govorili, da ste, da je še vedno sedem kriterijev, ki jih je potrebno izpolniti zdi se zelo malo verjetno, da jih bodo izpolnili kratkoročno. Potem pa še nekaj vprašanj, kar se tiče kriterijev, ki so jih izpolnili. Po podatkih komisije, če pa gledamo bolj podrobno, jih niso izpolnili. Samo turška vlada pravi, čast na beseda, to bomo kmalo storili. Torej, kakšne so možnosti, po vašem mnenju, da tega sporozuma ne bo več, ker ne bo vizumske liberalizacije? Gospod Koeljo. Starting... Hvala lepa. Pet sklepov za začetek. Veliko je mladoletnih brez spremstva, še v Grčiji to se skrbuje. Grčija še ni sposobna za transferje, tretjič države članice še ne spremljajo svojih obvez. Po strokovnjakih in EASO je potrebno okrepiti, to je nujno. In petič, zadnja točka kot posledica tega, načrt, da se vrnemo k Schengenu, tukaj je še veliko pomakljivosti. In konkretno vprašanje. Po UNHCR in IOMA je, so nezakoniti prebegi po sredozemlju, čeprav niso na isti ravni kot lani še vedno višji kot prej, če izamemo Italijo. Prav tako vidimo veliko investitev iz Turčije v Italijo. Ali čakamo, da bo prišlo še do ene tragedije po morju iz Turčije v Italijo in bomo potem zaprli maja tudi z Italijo, če bi preselitve iz Grčije morali spodbujati, ma ne bi potem morali storiti več. In gospod Nilsen če ne govorimo o tem, da so bile številke tako ali tako prenizke, glede pa selitve in da je izvajanje seveda veliko razočarjene. Kaj lahko komisija stori, da bi spobodili Mačarsko in Avstrijo, ki še niso sprejeli nikogar po schemi premestitve? Kakšni bodo ukrepi za tiste države, ki skušajo ustavno prepovedati premestitve? In potem je jasno, se ne strinjate, da bi moral biti operativen kar se da hitro z več sredstvi in strokovnjaki. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa, gospa Gumaš. Well, I, I bom govorila o vprašanjih, o katerih je govoril gospod Tubom, da moramo ta primer dati pred Evropsko sodišče. In uspeha tudi ni možno meriti če ne merimo alternativnih poti, ki jih je sedaj vedno več. S tem sporazumom, s to izjavo, ki v bistvu krši človekove pravice, ker temelji na vračanju. Operativno vprašanje. Prihaja do odklona sredstev denarja in osebja, tudi osebja jase, e, ki se osredotoča na vračanje. Tučeno mesto na schemo premestitve, kot je to sklenil svet. Kako pa to deluje? Pravite, da je vse zelo uspešno, vendar pa 28. septembra je gospod Mesan Košatel, ki je direktor NHCR za Evropo, dejal, da niti en sirec, ki se je vrnil v Turčijo, nima začasne rešitve, ki bi jo moral imeti v okviru dogovora. In da ona HRC še nima dostopa do ljudi, ki so jih vrnili. Kje so? Torej, ste vi imeli dostop? To vas sprašujem. Ali dejansko preverjate, kaj se dogaja na terenu? in zauzemam se za to, da bi to morala biti prednostna naloga za misijo Libe, da preverimo, kaj se dogaja. Hvala lepa, gospod Weidenholzer. Äh, Kar se Turčije tiče. Res je, da ni prav veliko premikov. Grčo, kaj pa se dogaja med Sirsko in Iraško mejo in na meji s Turčijo? so tam tudi. Nesistematični postopki in prihaja do nesistematičnih prehodov. No ja, seveda je absurdno, da bi sedaj imeli vračanje v Grčijo. To je absurdno. Nadalje, premeščanje. Dobro je, da je sedaj premik. Moje vprašanje pa, ali so težave pri obvezah ali so težave tudi pri postopkih v Grčiji, koliko ljudi je res v taboriščih v Grčiji, imate konkretne številke, koliko jih je pa že takih, ki so že po balkanski poti že v drugih delih EU. Po mojih informacijah jih je veliko takih in potem me zanima, ali imate pregled nad razmerami v taboriščih. Kaj ti razmere so težke, imamo bolne ljudi, invalidne osebe in kolikor vem, so razmere strašne, ko ni nikakršne zdravstvene skrbe. In potem še razmere jezidov. To je bilo že omenjeno so v Petri, v rovi Olimpa. 1600 jih je 500 je otrok in razmere so težke, kajti hladno je in ljudje bodo zmrznili. In potem z osvoboditvijo Mosula bomo imeli še dodatni dotok pri koncu. Kako boste pa vladali to? Thank you, Joe. Um, next is Thomas Jadowski. Thomas, please. Zdehovski. Hvala lepa. Carlos je pravzaprav še po pet vprašanj. E, sedaj bi jih moral navesti šest, da bi jih imel več kot on. Pa sem torej izbisal pet, bom zastavil samo še šesto. Torej. Gre za zmogljivost EASE. EASO sem obiskal na Malti. Pomembno vprašanje je bila očekovitost te agencije. Prevajalci, omenili ste, da je tempo premeščanja počasen, ker ni dovolj tolmačev iz določenih jezikov in jih je potrebno torej novačiti prek agencij. Če bi jih jaso lahko najel neposredno, bi cena bila desetkrat nižja, učinkovitost pa štirikrat boljša ali celo petkrat boljša. In bi se skupaj bilo hitreje. Torej, torej moje vprašanje. Razmišljate o spremembi zaposlovanja tolmačev, sveden neredkih, ki bo podprl sporozum med EU in Turčjo. Mislim, da je to logičen, dober dogovor. In prav tako mislim, da je potrebno razrešiti še kar nekaj elementov. Seveda ta sporozum ne rešuje vsega. To ni čarobno sredstvo za rešitev vseh vprašanj. Vendar pa glede na razmere pred letom dni, ko sem tudi bil v tej regiji, so razmere veliko boljše. Takrat je bilo veliko več kršitev človekovih pravic kot zdaj. Gospod Zipro? Hvala lepa. Veliko pomembnih vprašanj je že bilo zastavljenih, tako da se odrečem svojim vprašanjem. Hvala, Birgit. Ja, ključna vprašanja so bila zastavljena. Gospod Kalahaho, prosim. Thank you, chairman. Uh, it is encouraging to hear that the EU Hvala lepa. Dobro je, da ta sporazum med EU in Turčjo uh, prinaša rezultate, glede števila tistih, ki umirajo ali ki prehajajo meje. Vendar pa potrebno bo videti, kako dolgo bo Turčija izvajala ta sporazum. Kaj ti jasno se jim zdi, da Evropa nima namena držati se svojih neodgovornih obljub. Kar se tiče premestitve, so rezultati zelo skromni, kljub vašemu uradnemu optimizmu. Mares, menite, da je to realistična rešitev za to težavo? zdi se jasno, da večina držav članic ne bo si ne želi premeščanja, vsaj ne v višjih številkah. Omenili ste, da je število tistih, ki uporabljajo osrednje sredozemsko potce po večero, pa niste iste skupine, ki so preprihajale iz eh, Turčije v Grčijo pred sporozumom EU-Turčija. Lahko poveste bolj specifično, katere nacionalnosti imamo ki prihajajo iz Libije v Italijo. Hvala. Spinelli, Spinelli, prosim. Grazie, presidente. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Dve kratki vprašanji imamo v zvezi z Turčijo in Grčijo. Turčija me zelo skrbi. Kot eh, kriterij uspeha sporazuma se navaja zmanjšanje prihoda beguncev na grške obale in pa zmanjšanje števila mrtvih eh, na morju. Eh, mislim, eh, da bi to moralo biti samoumevno. Poleg tega pa je to tudi napačen podatek, kajti ob koncu leta bo mrtvih v sredozemlju več eh, kot v preteklem letu. Odločiln kriterij mora torej biti povsem drugačen. Turčija mora postati varna država za begunce. Naj navedem le en primer, kajti nimam prav veliko časa. Nanaša se na nakazilo štirih milijard za nastanitev uh, beguncev, kako se nadzira uporaba teh sredstev in uh, kako ugotoviti, ali se ta sredstva res uporabljajo eh, za uh, podporo uh, priseljencem in beguncem. Zanima, tudi me, zanima me tudi, ali Evropska komisija ve, da 87 odstotkov beguncev v Istanbulu in Gaziantepu nima uh, zagotovljenih osnovnih storitev in zelo malo jih obiskuje šole. In naj se nakratko dotaknem še Grčije. Grozljiv je predlog, da naj bi uh, do Eh, decembra eh, izvedli eh, Dublinsko uredbo, če pa vemo, da sprejem begunce v Grčiji ne deluje tako, kot bi moral in napake so sistemske. To sta že večkrat izpostavili obe sodišči in to kaže tudi poročilo Evropske komisije. Te sistemske težave se nanašajo predvsem uh, na uh, eh, nastanitev uh, eh, tudi uh, hudo bolnih in pa otrok v uh, sprejemnih centrih. Evropska komisija pravi, da uh, počne vse, kar je v njeni moči, da bi se situacija izboljšala, ampak mislim, da tudi to ne drži. Število zaposlenih strani je Aza in pa. Uh, število asise, asistentov uh, še uh, zmeraj ni na ustrezni ravni, le malo pomoči je dejansko prišlo v Grčijo. Torej, to, kar počne Evropska komisija, po mojem mnenju, ne zadostuje. Uh, seveda pa ne zadostuje tudi to, kar počne Grčija. Hvala. Finally, uh... Hvala lepa in na koncu, na koncu še Soraya Post. Okay, ja, Hvala lepa, predsednik. Večino vprašanj je že bilo zastavljenih. Grem pa podobne smeri kot Barbara. Ali komisija ve, koliko 2,7 milijonov sirskih beguncev, ki so v turških taboriščih, imajo dostop do ustrezne infrastrukture in koliko jih je kar na ulicah. Ko sem bila v Istanbulu, je bilo zelo veliko beguncev, ki niso imeli kam in so v bistvu živeli na cesti, tudi otroci. In potem razmišljamo o teh treh milijardah, ki jih je EU namenila Turčiji. Kako komisija zagotavlja, da bodo to dobili tisti, ki najbolj potrebujejo? In potem, če pomislimo na sedem ali osem glavnih kriterijev, včeraj smo v švedskih časopisih brali, da je turški zunani minister grozil, da bodo spet spustili tok beguncev, če Turčija ne bo dobila vizumske liberalizacije. Torej, vaš čas smo pod tem pritiskom. Kakšen je postopek v komisiji, kako se, pred, kako se pripravljate na spopad z Erdoganom in njegovim režimom? Please, Gospod Fairway, če ste lahko vi prvi, prosim. And, um, for, for the... Hvala lepa, hvala lepa za vsa pomembna vprašanja. Skušal bom odgovoriti, kolikor se le da. Se pa prečujem, če bom kakšno vprašanje izpustil. Me boste pa spomnili, če bo to potrebno, če bo pomembno. Na kratko. Kratka pripomba o premeščanju. Morda bo potem gospod Nilsen povedal več o tem, vendar pa vprašanje oziroma pripomba je bila, da postopki niso pripravljeni. Naj povem, da jih imamo, da delujejo. Lahko vidite, da se je število premestitev v zadnjih mesecih predvsej povečalo. Razlog da ni število premestitev še više, pa tokrat ne tiče v tem, da nimamo zmogljivosti. Zmogljivosti, ki jih Grki namenjajo premestitvi, so eh, večje in tudi EASO je namenil več sredstev gravnjovsko grlo pa je število obvez držav članic in hitrost sprejemanja ljudi. To je glavna težava za premeščanje v tem trenutku. Kar nekaj izmed vas se je govorilo o transferih po Dublinu, vračanju. Tudi sam sem v tisku zasedil kar nekaj pripomp na to temo vendar pa uradno stališče komisije, če se ne motim, je, da razmere za postavitev Dablina še niso zrele. Tako da mislim, da kaj več o tem ni potrebno govoriti. Potem je bilo eno vprašanje. ki zajema program, ki smo ga uveljavili prek eh, svetovnega programa za hrano v Turčiji. To se sedaj izvaja. Če sem prav razumel, je namen te scheme, ki jo upravljajo kolegi iz GDEK, zagotoviti pomoč milijonom srcev, da pa seveda ciljajo na najbolj ranljive. Med njimi. Mislim, da je to bilo zasnovano tako, da bi kar se da zmanjšali zlorabo tega sistema. In tukaj prihajam do točke, ki so jo omenili, ki vas, jih, ki vas jo je veliko omenilo, kako bomo nadzorovali sredstva in porabo sredstev. Komisija resnično sledi običajnemu postopku. Imamo dvoje operacij, ki jih financiramo v Turčiji. Ta kartica za obroke je eden od primerov. To se financira prek instrumentov ECA. To pomeni, da nudim, nudimo pomoč zaupanje vrednim partnerjem, ti pa morajo potem pokazati, kako ta sredstva porabljajo tako kot je to običajno. Drugi del sredstva prihaja pred IPE in tudi tukaj imamo običajne postopke z običajnimi varovalkami. Potem je kar nekaj govornikov, govorili o razpravah z Vincentom Koštelom iz UNHCR. Z njim se redno pogovarjam, kot si lahko predstavljate. In torej, ne vem, da ste govorili z njim. Res je, pred nekaj časa je obstajalo nekaj pomislekov na njegovi strani, da ne more preveriti, kaj se dogaja glede vračanja srce, ki so jih vrnili ampak potem sem osebno dobil elektronsko sporočilo od njega in kjer je pojasnil, da je sedaj to že rešeno. Da so se pogovorili srci, ki so jih vrnili v Turčjo, jih spremljajo, vemo pa, da od 53 srcev, ki so se prostovoljno vrnili v Turčjo, je 44 jih dobilo status začasne zaščite. Devet pa se jih je odločilo, da bodo zapustili državo in so se vrnili v Sirijo. Pa so se torej ali odrekli temu statusu ali pa zanj sploh niso zaprosili. To je torej to, kar lahko povem glede te točke. EASO in poraba sredstev, čež da se ne porabljajo dobro, in potem tudi uporaba tolmačenja in tako dalje. Videli smo kar nekaj sprememb pri načinu podpore EASA grških oblasti. Sedaj neposredno najemajo domače točno zaradi razlogov, ki ste jih omenili. To se dogaja, poleg tega pa najemajo tudi lokalno osebe za pomoč pri registraciji. Torej se učimo iz izkušenj. Nekaj pa ni tako enostavno dobiti na trgu to so pa strokovnjaki za azil. In tukaj je eh, največji zastoj. In tukaj resnično pozivamo države članice, da podajo več obvez, da torej lahko zagotovimo, da bodo ti azilni postopki še bolj pospešeni. bolj splošno vprašanje razmer na področju človekovih pravic. Tudi to je bilo omenjeno. Naj vam zagotovim, da komisija poročila jemlje zelo resno. Tako vam povem, da so ta vprašanja redno predmet razprave s Turki. Seveda, veliko je stikov z nevladnimi organizacijami, predstavljam pa si, da bodo ta vprašanja tudi predmet poročila o širitvi, ki bo pripravljeno kasneje. vedno, ko se sestanem z novinarji ali drugimi zainteresiranimi, njimi se pojavi vprašanje, kaj se bo pa zgodilo, če sporazum spodleti iz katerega koli že razloga. Osredotočam se na to in to je moja naloga, da pomagam, kolikor se le da, da moja ekipa pomaga Grkom pri izvajanju tega sporazuma, tako da ne bom špekuliral, kaj bi se lahko zgodilo, če bi se zgodilo. Moja naloga je, da poskušam ta sporazum izvajati, kar se da dobro. Kar nekaj izmed vas je spregovorilo tudi o spreminjanju begunskih tokov. Tudi tukaj je bilo vprašanje, če nam lahko poveste, katere nacionalnosti prihajajo. Skušal sem najti seznam, tabelo za natančen odgovor, vendar pa nasplošno. Tabelo vam pa lahko pošljem kasneje, če vas to res zanima. Nasplošno vidimo tole. Večinoma imamo Afričane, ki gredo po srednji sredinski poti iz Libije v Italijo. številke sem preveril. Danes smo še imeli nekaj sircev, nekaj tisoč sircev, ki so šli iz Libije v Italijo. In ta številka se je sedaj zmanjšala. Nismo na ničli, tega ne morem reči, vendar pa število je zelo nizko. Spreminjene poti, tega se ne izmišljujem, sveda ne pravim, da nikjer ni nikogar, ki bi iskal druge poti. Seveda iščejo druge poti. In videli smo več aktivnosti na bulgarski meji, vendar pa relativno gledano so to zelo, zelo nizke številke. In iskreno rečeno, če si pogledate prihode država, ki niso na fronti, se je število precej, precej znižalo. To pač je dejstvo. Mm. So, I mean, the... Uh, torej. Zastavljenih je bilo več posem upravičenih vprašanj v zvezi z situacijo v eh, Grčiji, v taboriščih, pa tudi eh, na celinski Grčiji, v severnem delu. Pomembno je, je povedati, da je komisar Steljanides eh, in da so kolegi iz GDEKO zagotovili dodatno pomoč eh, in sicer eh, preko različnih dobrodelnih organizacij. Namen je, da nastanitev eh, v celinskem delu Grčije eh, posodobijo, nadgradijo, eh, da pripravijo to nastanitev na zimske razmere. Torej, skušamo zagotoviti boljšo namestitev za veliko ljudi. Kar pa zadeva prenatrpanost, sem uh, trenutno najbolj zaskrbljen zaradi situacije na otokih, ne pa v celinskem delu Grčije. Torej, uh, eh, otokom tudi posvečamo veliko pozornosti. S tem bom zaključil, če sem uh, na kaj pozabil, mi to prosim sporočite in uh, lahko še odgovorim na vaše vprašanje. Yeah, no, jaz pa naj naslovim še drugo vprašanje. EASO. Seveda je EASO odvisen od tega, eh, kar zagotovijo države članice. EASO lahko eh, koordinira, in, ampak EASO nikakor eh, ni osko grlo, ko gre za premestitve. Vendar pa je seveda tudi to del problema in to smo tudi upoštevali pri našem novem predlogu, torej kako zagotoviti prisotnost strokovnjakov na terenu kaj pa države članice, ki eh, niso sodelovali pri eh, odločitvi o premestitvi, eh, kar zadeva Avstrijo. Za Avstrijo velja začasna prekinitev izvajanja te obveze. Seveda pa Mačarska ni sprejela premestitve, pa tudi Polska ne od aprila naprej. In Evropska komisija si eh, pridržuje možnost, da sprejme ustrezne ukrepe v skladu s pogodbo, vendar pa te odločitve zaenkrat še nismo sprejeli. Eh, kar pa zadeva re mačarski referendum in možne ustavne spremembe, o tem ne želim govoriti. In še zadnja točka, eh, Dublin, premestitve. Tukaj govorimo o sistemskih pomankljivostih krškega azilnega sistema, ki obstajajo že pet let. Sedaj je treba narediti konec tej situaciji in e, vse države članice morajo izvajati e, dublinsko uredbo. To je zares zelo pomembno, če želimo stabilizirati azilno politiko. To pa je povezano tudi z normalno delujočim šengenskim sistemom. nismo uh, se še odločili za priporočilo o ponovni uporabi uh, naših uh, pristojnosti uh, in vse skupaj bo seveda odvisno od uh, odločitev, ki jih bo sprejela Grčija. Najlepša hvala obima. Vem, eh, da gospod eh, Veržija, to eh, ni ravno najbolj prijetna situacija, v kateri se lahko znajdete. Vaša telesna govorica že to kaže. Ampak zelo pomembno je, da imamo dialog z vami. Naša naloga je namreč, da nadzorujemo izjemno problematičen sporazum med Evropo in pa uh, Turčijo. In uh, sedaj uh, gledamo tudi na uh, politiko premestitve v povojih in seveda bi radi, da ta postane uspešna. Ampak uh, seveda je situacija na področju človekovih pravic izjemno uh, težavna in naša naloga je, da nadziramo celotno situacijo. In to moramo početi po svojih najboljših močeh. Vi delujete v. Uh, izjemno težavnih okoliščinah, ampak eh, mislim, da moramo ostati v eh, stiku. Zato je zelo pomembno, da ste danes tukaj. Skupaj z eh, Henrikom Nilsnom le na ta način lahko to storimo. Seveda bodo to uh, intenzivne seje, ampak mislim, da je pomembno, eh, da imamo ta dialog čim pogosteje, kajti pojavljajo se številna vprašanja od človekovih pravic do drugih strateških tem, ki so jih kolegi posem upravičeno izpostavili. Preprosto nimamo več ča, eh, da bi vam še zastavili dopolnjena vprašanja, če tudi eh, kolegi mogoče niso bili zadovoljni z vašimi odgovori. In uh, eh, govore je bilo v Grčiji in o uh, situaciji v drugih državah. Eh, poslanci so dejali, da je prišlo do določenih sprememb na terenu. Torej, moj občutek je, da potrebujemo uh, pogostejši eh, dialog eh, z vami, ne glede na to, da vam morda ni ravno najbolj veselje, da pridete k nam. Kaj ti vedeti moramo, kaj se dogaja na terenu? Namreč eh, predvsej dolgo obdobje je bilo med našim zadnjim in današnjim dialogom, ampak to je pač parlamentarni nadzor, torej mislim, da potrebujemo dialog. Ljudje tukaj veliko vedo, tudi tisti, ki so pogosto na terenu. Mislim, da bi dialog z vami vsi cenili. Hvala lepa, da ste prišli kolegom. Hvala, se zahvaljujem, da so bili kratki pri tako zelo težavnem vprašanju. Seveda pa nas čas priganja iz očitnih razlogov. Hvala lepa in hvala lepa kolegom. Torej, kolegi, imamo še eno pomembno točko na dnevnem redu. Gre za poročilo o napredku o skupnem evropskem azilnem sistemu z slovaškim predsedstvom. To moramo eh, storiti. Eh, no, lahko to hitro upravimo. To je izmenjava mnen. Torej, prehajamo k tej točki. Gre za reformo skupnega evropskega azilnega sistema. Slovaško predsedstvo je danes z nami eh, in nas bo nakratko seznanilo eh, in veseli me, da vas vidim tukaj z nami. O seji eh, Sveta za pravosodje in notranje zadeve, ki je potekala pretekli teden, 13. oktobra, Torej, prosim, za kratko in res mora biti to kratko poročilo in kolegom se od naprej opravičujem, da ne moremo imeti širše razprave na to temo. Ampak dobro, vsaj začnimo. In če bodo potem še dodatne vprašanja, lahko najdem nekaj časa na dnevnem redu kasneje. Torej, gospod Žimonak, eh, prosim za kratek uvod. The GHA report back, colleagues. Uh, Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Skušal bom biti eh, kratek in hkrati izčrpen. Kot veste, je komisija eh, predstavila svežen predlogov z področja azila aprila in julija. In zaradi tega Eh, slovaško predsedstvo obravnavati predloge kot eh, zapleten, eh, svežen, tesno povezanih predlogov, ki tvorijo eno enoto. Slovaško predsedstvo se je odločilo, da bo te predloge obravnavalo v svetu in izbrali smo trotirni pristop. Prva tirnica bo osnutek uredbe o uh, Evropski uh, azilni agenciji, ki jo namerava predsedstvo predlagati do konca uh, svojega mandata, želimo stališče sveta. Poleg tega želimo nadaljevati z razpravami o reviziji Dublinske uredbe, pa tudi o uredbi o azilnih postepkih postopkih. To eh, je druga tirnica naših prizadevanj, kajti eh, več je eh, zelo različnih konceptov, ki imajo skupen imenovalec in jih je zato potrebno obravnavati kot celota. In potem je tukaj še tretja tirnica, to pa je eh, pregled eh, uredbe Evropske unije o premestitvi beguncev. Eh, predsedstvo je podprl tudi Svet za pravosodje in notranje zadeve v četrtek. Torej naj vam podam kratek pregled zaključkov. Eurodak. Razpravljali smo o nekaterih še odprtih vprašanjih eh, znotraj delegacij. Delegacije so izrazile podporo ciljem tega predloga in pa tudi podporo podaljšanja eh, podpore evro eh, DAKO. Kar zadeva Agencijo Evropske unije za azil, so države članice eh, podprle cilj tega predloga in tudi namen, da okrepimo vlogo EASA. Eh, e Eno izmed tem, o kateri smo razpravljali, je bil mehanizem za spremljanje in pa oceno eh, sistemov sprejema beguncev v državah članicah. Nekatere države članice so menile, eh, da eh, ta delovna skupina maje zaupanje med agencijo in državami članicami in da zahteva preveč sredstev. Eh, predsedstvo je sprejelo smernice po teh priporočilih in upam, da bomo imeli stališče sveta do konca leta. Kar pa zadeva Dublinsko uredbo, smo v svetu izvedli prvi tehnični pregled predloga, Večina delegacij se je strinjala, da potrebujemo eh, reformo trenutne dublinske uredbe in eh, podprli so glavne cilje predloga. Potrebujemo učinkovitejšo določitev države članice, ki je odgovorna za pregled prošnje za azil in pa za sekundarno gibanje oseb v šengenskem prostoru in potem eh, mehanizem za spremljanje in nadzor, eh, ki je nov element eh, predsedstva, eh, skuša ugotoviti, kako eh, sprožiti konstruktivno razpravo v svetu na to temo. Eh, potem pa uredba o azilnem postopku in o pogojih za sprejem. Nadaljujemo z tehničnim pregledom v svetu zakaj še nismo napredovali na tem področju tako zelo kot na drugih področjih, ker so predlogi bili podani šele julija in države članice so potrebovali nekaj časa, da analizirajo to izjemno zapleteno in izjemno pomembno zakonodajo. Potem pa okvir Evropske unije za premestitev beguncev eh, imeli smo eh, razpravo na to temo, ministri so v glavnem pozdravili eh, to pobudo. Premestitev kot koncept je del rešitve za nadzor nad migracijskimi tokovi. Razprava je bila razmeroma zapletena in predsedstvo si zapisalo vsa mnenja, ki so bila izražena v tej razpravi. Verjamemo, da nam bo to omogočilo, da nadaljujemo z delom na tem predlogu na konstruktiven način. Naj s tem zaključim razen če so še kakšno vprašanje. No, dobro, to je bil povzetek zaključkov, nekaj pa je ključnih elementov in zanima me, ali ima kdo kakšno specifično vprašanje, Sofij in Tvelt, seveda. To je razmeroma splošno vprašanje, hvala lepa eh, za eh, te informacije. Govorite v imenu 28 držav članic, kar zagotovo ni lahko, vendar pa sem presenečena nad eh, pomankanjem občutka nujnosti pri eh, vseh teh zadevah. Ko gre za druga področja, recimo varnostne ukrepe ali pa za Turčijo ali pa liberalizacijo vizumskega režima, eh, se takoj pogovorite, dogovorite o hitrem postopku, preskočite vse običajne postopke. Meni se to zdi razmeroma nujna zadeva gre za razmeroma akutno temo. Številni eh, trenutno situacijo imenujejo celo kriza. Ali se torej ne bi morali odzvati hitreje? Mislim, da bi lahko svet storil več. Zanima me, zakaj svet ne meni, da je to kriza. Ja, to je bilo direktno vprašanje, gospa Holmajer. Ja, ja, jaz imam dopolnilno vprašanje k vprašanju Sofi Intveld. Tudi jaz imam občutek, eh, da eh, je v svetu precej razhajan glede določenih tem, recimo, ko gledate z Dublinsko uredbo ali pa za premestitev in to seveda otežuje delo predsedstvu. Imam posem konkretno vprašanje v zvezi z premestitvami. Trenutno razpravljamo o vizumskem kodeksu in države članice humanitarni vizum ne vidijo kot del vizumskega kodeksa, ampak eh, želijo humanitarni vizum obravnavati v okviru premestitev beguncev. Ali, ne meni, ali menite, da bi bilo potrebno vi, humanitarni vizum uvrstiti v okvir te teme? ali bomo na ta način lažje dosegli napredek, kaj te gre za prožnejši okvir. Kajti potem bi imeli na eni strani humanitarni vizum in na drugi strani eh, schemo premestitev, torej novo naselitev v eni izmed drugih držav članic. Še hvala, gospa Bjork. Jaz sem poročevalka za eh, Evropski parlament za temo premestitev in kratka bom. Zanima me, ali ste razpravljali o tem, v kolikšni meri države članice eh, podpirajo ukrepitev nacionalnih programov In ali ste govorili tudi o povišanju številk eh, v okviru premestitev, kajti to sta dve ključni točki po mojem mnenju in glede na to, kar so mi povedali deližniki eh, v državi, z katere prehajam. Zanima pa me, ali ste razpravljali tudi o časovnici. Hvala lepa, Ana Gumeš. Ali veste, da smo imeli pred kratkim tukaj skupino strokovnjakov eh, in govorili smo o reviziji dublinske uredbe. Na mesto politike, ki temeli na vračanju, odvračanju, zavračanju, potrebujemo sistem, ki temeli na zaščiti in sodelovanju. In na zaščiti prosilcev za azil. Ali je svet razmišljal o tem? da bi uporabil sistem začasnega azila, ki smo ga uporabljali leta 1991 v primeru kosovske krize. Je svet kadarkoli razpravljal o potrebi, da poskrbimo za zakonite in varne poti priseljevanja, tako da ne bodo najprej prispeli na naše obale kot nezakoniti priseljenci in šele potem zaprosili za azil. In ali je svet razpravljal o varnostnih posledicah tisočih oseb na evropskih tleh, eh, katerih človekove pravice se ne spoštujejo. In še Barbara Spinelli, prosim. Jaz imam uh, vprašanje ki dopolnjuje Sofi Intveld. Gre za to, da svet eh, na krizo ne gleda kot na nujno zadevo. Kar vas želim vprašati je sledeče. Ali to obotavljanje, o katerem je govorila kolegica Intveld, ni povezano tudi z tem, eh, da je v svetu podskupina držav, ki nasprotuje azilni politiki, ki te bi temeljila na solidarnosti držav članic in ki nasprotuje ukrepom eh, povezanih z premestitvijo. Govorim seveda o višegrajski skupini, katere del je tudi vaša država. Danes eh, tukaj govorite kot predsedojoči sveta. Ampak zagotovo ste tudi predstavnik svoje države, torej države članice Višegrajske skupine. Hvala lepa. Izvolite. Hvala lepa. Skušal bom biti kar se da kratek. Ampak ne vem, če se lahko izognem katerim koli izmed teh vprašanj. Eh, zakaj to ne gledamo kot na nujno zadevo ali kot na krizo? Rad bi vam zagotovil, da trenutno predsedstvo nima nobene večje prioritete, kar zadeva načrtovanje, eh, kar zadeva časovni pritisk, eh, kot pa je svežen predlogov za azil. Povsem prepričan sem v to ne bom govoril o tem, eh, kakšne so prioritete delegacij pri teh dosjejih. Strinjam se, da eh, bi lahko delo izboljšali, ampak predsedstvo je tisti deležnik, ki je takoj eh, pripravljen na razpravo. Nismo ene izmed tistih delegacij, ki mora analizirati zadeve, predloge in tako naprej. Ne zdi se mi, eh, da se ne zavedamo eh, nujnega karakterja eh, tega vprašanja, da se ne zavedamo, da gre za krizo. To bi rad povedal o tem. Ali v svetu ni enotnosti, gospa Holmar je to vprašala. Ja, res je. Mislim, da enotnosti ni. Zelo daleč smo od soglasja pri številnih temah. In seveda je vloga našega predsedstva, da uh, dosežemo napredek na tistih področjih, kjer uh, vlada soglasje in da skušamo doseči napredek, kjer soglasja ni. Humanitarni vizumi. Ja, to je pobuda slovaškega predsedstva. Želimo ugotoviti, kako bi lahko humanitarne vizume vključili v predlog o premestitvah. E, zadeva je še v povojih in videli bomo, ali bo to mogoče. K premestitvam. Zastavili ste vprašanje, ali svet za pravosodje in notranje zadeve razpravljal o povišanju številk v e, nacionalnih schemah. Ne, o tem nismo razpravljali. nismo razpravljali o teh vidikih nacionalnih schem. V četrtek smo razpravljali o okviru Evropske unije za premestitev beguncev in priseljencev. Šlo je za stališče komisije, ki ne vključuje nobenih številk, kot veste. Revizija Dublinske uredbe. In domestitev, zavračanja, zapiranja z sodelovanjem in vključevanjem. Seveda eh, sodelujemo z eh, strokovnjaki, veliko zanimivih študij je bilo objavljenih eh, tudi za strani zaposlenih v Evropskem parlamentu in lahko vam zagotovim, da te študije dobijo dovolj pozornosti, ki si jo seveda tudi zaslužijo. Kar zadeva začasno zaščito, ta, tega instrumenta nismo uporabili, o tem nismo razpravljali. Iz posem preprostega razloga. Evropska komisija, ki mora podati predlo, predlog za uporabo direktive o začasni zaščiti, tega predloga ni predložila lansko leto, pa tudi ne letošnje leto. Torej, svet o tem ni mogel odločati. Res pa je, da se je svet odrekel razpravi o tem instrumentu na lastno pobudo. In še više grejska skupina. In eh, mogoč eh, razlog za eh, obotavljanje, za zavračanje. Mislim, da se vsi dobro zavedamo, da gre za krizo. In res je, da sem predstavnik tako. Eh, predsedstva sveta, kakor tudi eh, svoje države. Ne morem presojati, ali eh, sloveško, slovaško predsedstvo deluje eh, kot pošten posrednik. To je vsekakor naš cilj. Ne želimo dajati prednosti naši državi oziroma interesom naše države v primerjavi z interesi Unije in rad bi vam dal priložnost, da uh, se januarja odločite, ali smo dosegli ta cilj ali ne. E, o tem mora odločiti odbor, drugi pa zagotovo ne. Najlepša hvala, nimamo več e, časa, Sofi. Cenila sem pošten odgovor, ki smo ga dobili in zavedamo se, kako zelo je težko je najti e, sporozum, ampak nič lažje ni v tem parlamentu. Tudi mi imamo zelo raznolika mnenja ampak vse skupine v eh, tej dvorani želijo doseči rezultate. Jaz sem ena izmed poročevalk o sprejemu beguncev in eh, pripravljamo časovnico, ki bi nam omogočila pogajanje zgodaj spomladi. Če bi slovaško predsedstvo lahko eh, okrepilo svoje prizadevanja in če bi skušali eh, doseči možnost pričetka pogajanj, potem eh, bi mogoče lahko še dosegli kakšen rezultat eh, do poletja. Ja, to je bila zelo koristna točka. Najlepša hvala, Sofija, sem te dobro razumel. Nekaj političnih argumentov je bilo, potem pa je tukaj še delo predsedstva. In seveda cenimo vaša prizadevanja, ampak zavedati se moramo tudi političnega konteksta. Torej, eh, zahvaljujem se predsedstvu, vem, da vaše delo nikakor ni lahko. Hvala lepa za vaše poročilo. In še točka razno, e, ničesar, torej bo naslednja seja 20. oktobra ob 9. Hvala lepa, s tem je seja zaključena.